Scusate colleghi, ma. Se opravičujem kolegi za kakšno minuto zamude. Takoj bomo začeli z našo sejo. Če ni nobenih pripomb, potem lahko najprej odobrimo dnevni red. in smo pri sprejetih zapisnikov sej z dne 11. in 25. januarja. Te že imate v svojih eh, dosjejih, če ni nobenih pripomp. Lahko nadaljujemo z tretjo točko. Sporočila predsednice. Tolmačenje bo francoščino, nemščino, italijanščino, grščino, češčino, estonščino, litovščino, eh, mađarščino, estonščino, bolgarščino in tako naprej. Kar zadeva odločitve koordinatorjev, ste jih 25. januarja prijeli vsi in uh, ti zaključki bodo sprejeti, če ne bo pripomp. In še tri informacije. Najprej bi se rada zahvalila kolegu Gramatikakisu. In sicer uh, gre za uh, obletnico uh, in, uh, Aristotela in uh, zato uh, smo bili povabljeni na uh, dogodek v Solunu. Uh, to je obletnica, ki jo obhaja tudi UNESCO, torej hvala lepa za to uh, povabilo. Eh, poleg tega bi vas rada opozorila na mladega italijana, raziskovalca, študenta iz eh, generacije Erasmus, star je 25 let, leta 2014 eh, je dobil nagrado Evrope mladih. Eh, in eh, bil eh, je ubit, okoliščine pa še niso razjasnjene. Šlo je za mučenje. In mislim, da moramo kot odbor za kulturo na to opozoriti, kaj ti gre za uh, mlad potencial, ki se je boril za demokracijo in uh, Poleg tega je bil ta študent zelo dejaven na področju raziskav, eh, torej izražamo svoje sočutje eh, z družino. Eh, to je skromna družina, ki je izgubila sina, od katerega so veliko pričakovali. Hkrati pa je veliko izgubila tudi Evropa, ni študiral v Italiji, ampak na Cambridgeu. In še tretje obvestilo. Želela sem vas uh, opozoriti uh, na zelo pomemben sporazum uh, z Edino Boklovo uh, in sicer gre za sporazum, ki je bil podpisan v Italiji, v uh, Turinu. Več kot 80 držav članic je podpisalo sporazum uh, za boj proti uh, uničevanju kulturne dediščine. Uh, in sicer junija, oktobra pa. Uh, se je UNESCO odločil, eh, da eh, bo eh, zaščitil kulturno dediščino z modrimi čeladami, namenjenimi zaščiti kulturne dediščine. Italija je podpisala prvi sporizum. 60 oseb bomo poslali, 30 je vojakov in 30 civilistov. Eh, gre za izvedence in Turino bo sedež, eh, kjer se eh, bodo srečevali predstavniki različnih držav. Bukova je na to tudi opozorila. Opozorila je na to, da se je o tej ideji zahtevi prvič razpravljalo v Evropskem parlamentu sedaj eh, pa je eh, bila podana zahteva, da tudi druge države podpišajo to vrstne sporazume in eh, da Evropska unija to zahteva na sedežu Združenih narodov. Šlo je namreč za politično pobudo, institucionalno pobudo, ki je bila sprejeta tukaj. Evropski parlament je prvi, prvi podal svoje mnenje na to temo in mislim, da bi lahko to bilo zanimivo tudi v uh, vaših uh, državah. Tako, Andrej, sedaj pa prehajamo k glasovanjem. Prvo glasovanje je na temo poročila Ernesta Maragala, ki se mu zahvaljujem za odlično upravljeno delo. Gre za zelo pomembno, strateško in tudi zelo zapleteno temo. Gre za člen 55 eh, Eh, in sicer smo sodelovali z odborom EMPL. Zahvaljujem se tudi sekretarjatu, ki je precej prispeval k temu, da smo uspešno upravili to težavno nalogo. Veste, 21 predlogov sprememb je bilo, ampak uspeli smo uh, najti uh, kompromise. EMPL je uh, podal mnenje, uh, šlo je za 42 predlogov in oba sekretarjata sta eh, se odločila, da je 12 izmed teh točk v izključni pristojnosti odbora Empl in eh, o teh točkah ne bomo glasovali, ampak bomo to uvrstili na konec glasovalnega seznama. Sedaj pa prehajamo k glasovanju, razen če gospod Maragal ne želi besede. Ja? Ja, najlepša hvala. Gospa predsedujoča, Kratek bom. Še enkrat eh, bi lahko ponovil to, kar je povedala že predsedojoča. Mogoče ne rabim tega vsega ravno ponoviti, ampak eh, rad bi izrazil hvaležnost vsem eh, sodelavcem sekretarjata tega odbora. Še prav posebej Zato, ker sta pri tem poročilu sodelovala dva odbora, odbor za kulturo in odbor za zaposlovanje in no, vedno potem poteka razprava o tem, eh, kaj je v čigavi pristojnosti. Mislim, da smo eh, dosegli dober rezultat in imamo tudi mnenje odbora Empl, ki ga lahko vključimo v naše poročilo. Poročilo odbora za kulturo. In mislim, da se lahko na ta način izognemo tudi podvojevanju. Mislim, da je to poročilo sedaj bolj dosledno in tudi bolj strnjeno. In vsi tisti, ki smo sodelovali pri pripravi tega poročila, menimo, eh, da eh, poročilo odseva naše mnenje. Sedaj pa. Bi rad poudaril še, eh, da to poročilo vsebuje številne predloge, priporočila, eh, predvsem pa gre za sporočilo Evropski komisiji, pa tudi državam članicam. Sporočilo o izobraževalnem sistemu v posameznih eh, državah članicah. Temeljno sporočilo je, da je potrebno bolje povezati izobraževalni sistem eh, in pa eh, trg delovne sile. Gre eh, torej za različne vidike obeh svetov, ki jo je treba bolje povezati. In če želimo boljšo povezavo, potem uh, bo potrebno spostaviti medsebojno razumevanje, tako uh, da uh, bo izobraževalni sistem vedel, kaj eh, trg delovne sile potrebuje. Hkrati je potrebno zagotoviti tudi prošnost in mobilnost eh, ter eh, evropsko priznavanje diplom. Ne gre zgolj eh, za teoretično izobrazbo, gre tudi za praktično izobrazbo, ne gre zgolj za priznavanje diplom, ne gre tudi zgolj za dobra pravila trga delovne sile, ampak gre za to, da komisiji damo smernice, ki jih lahko potem dopolni z predlogi na tem področju. Mislim, da imamo pred seboj dober instrument, vendar pa lahko seveda sodelujemo z Evropsko komisijo in ta dober rezultat eh, še izboljšamo in poskrbimo za to, da bodo dobri nameni tudi uresničeni, da ne bo ostalo zgolj pri besedah in sicer na evropski ravni. Najlepša hvala. Zahvaljujem se eh, poročevalcu, to je poročilo na lastno pobudo, ampak eh, gre za zelo močno sporočilo, eh, močno politično sporočilo Evropski komisiji. To je tema, ki si zasluži veliko več pozornosti. Sedaj pa prehajamo glasovanju. Ali imate vsi vaše glasovalne kartice, torej lahko začnemo. Prvi člen, eh, kompromis številka ena, za, proti, zdržani, sprejeto. Prehajamo na četrto stran. 168 za, proti. Se opravičujem. Glasovanje po delih je zahtevala ELS. Prvi del za, proti vzdržani, sprejeto. Drugi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa predlog 9. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 16. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 21. Za, proti, vzdržani, sprejeto. In pa 38. Za, proti, vzdržani, sprejeto člen ena, ustni predlog spremembe, ki sem ga podala jaz, za, proti vzdržani sprejeto, 40 za. Želite preveriti? Večina je bila za. Ampak želite preveriti dobro? 39. Elektronsko glasovanje. Close the vote. Konec glasovanja. tehnične težave smo imeli, zato še enkrat glasujemo. Kanec glasovanja. Sprejeto. 40 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 41 poročeval, let za, proti, zdržani, sprejeto. 44 za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. Kompromisni predlog 2. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 45 eh, na naslednji strani, na strani 6. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 130 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 55 za, 55 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 3 za proti vzdržani sprejeto. Empl 7 na strani 9. Za proti vzdržani bomo preverili, kajte rezultat ni jasen, elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Ampel 31 v dveh delih, ki to so zahtevali zeleni, kdo je za prvi del, proti, vzdržanje, zavrnjeno in drugi del, za, proti, vzdržanje, sprejeto. Sedaj pa poročevalec, predlog spremembe 46 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno kompromisni predlog 4 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 66 za proti vzdržani sprejeto. 67 za proti vzdržani zavrnjeno. Empl 13 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 5 za proti vzdržani zavrnjeno proti zdržani sprejeto. Predlog spremembe 86, džambatski za, proti zdržani zavrnjeno, 80 za, proti vzdržani zavrnjeno, 81 poročevalca za, proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 6 za, proti vzdržani sprejeto predlog spremembe 91, Malteza za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 89 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 92 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa empl, eh, 14 eh, na 16 strani za proti vzdržani sprejeto, Empl 20 za proti, ne, se upravičujem, pravi predsedujoča. Zeleni so zahtevali glasovanje po delih. Prvi del za, proti, vzdržani sprejeto in drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 8, podčevalca za, proti, zdržani, sprejeto. Empel 28 na naslednji strani, za, proti, zdržani, sprejeto. Empel 5 za, proti, zdržani, zavrnjena. 114 za, proti, zdržani, sprejeto. Za, proti, vzdržani sprejeto. 113, za, proti, vzdržani zavrnjeno. 112, za, proti, vzdržani zavrnjeno. 116, za, proti, vzdržani lahko preverimo. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Torej, zavrnjeno. 117, ne, ta je bil umaknjen. 119 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 120 za, proti vzdržani, sprejeto. 118 za, proti vzdržani, sprejeto. 121 za, proti vzdržani zavrnjeno, 123 za proti vzdržani zavrnjeno, 125 za proti vzdržani zavrnjeno, 124 za proti vzdržani zavrnjeno, 127 za proti vzdržani zavrnjeno, 134 za proti vzdržani sprejeto, 139 za proti zdržani sprejeto in 141 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 9. Za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 143 za 143 za proti vzdržani zavrnjeno. 147 za proti zdržani. Sprejeto. Empl 37 za proti vzdržani sprejeto, 148 za proti vzdržani sprejeto, 150 glasovanje po delih, ki so ga zahtevali zeleni, prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto. 154 za, proti, vzdržani, sprejeto. 156 za, proti, vzdržani, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 159 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 157 za, proti zdržani sprejeto, 159 za, proti zdržani sprejeto, 155 za, proti vzdržani zavrnjeno, 160 za, proti vzdržani sprejeto, 161 za, proti vzdržani zavrnjeno, 163 za, proti vzdržani, zavrnjeno 162 za proti vzdržani, zavrnjeno 164 za proti vzdržani. Bomo preverili. Elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno z dvema glasovoma razlike. 166 za proti vzdržani sprejeto, 167 za proti vzdržani sprejeto, 174 za proti vzdržani sprejeto, 179 za proti vzdržani zavrnjeno, 178 za proti vzdržani sprejeto bomo preverili elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 178. Uh, eh, look... Konec glasovanja. Ah, moja napaka. Nekdo je počival in eh, ni dvignil roke. 177 za, proti vzdržani. Sprejeta. 175 za proti vzdržani. Zavrnjeno 176 za, proti vzdržani. Sprejeto 180 poročevalca za, proti vzdržani. Zavrnjeno 181 za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis ne, ne se upravičujem, 188. Libačka za, proti vzdržani. Sprejeto. 185 za, proti vzdržani zavrnjeno, 187 za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromisni predlog 10 za, proti vzdržani sprejeto in sedaj prehajamo k predlogu spremembe 199 na naslednji strani za, proti vzdržani sprejeto predlog spremembe 2000 oziroma 200 se popravlja predsedujoča za proti vzdržani. Sprejeto 201 za proti vzdržani. Zavrnjeno 203. Želite preveriti? Bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 203 za proti vzdržani. Zavrnjeno 202 za proti vzdržani. Zavrnjeno 213 za proti vzdržani. Sprejeto 215 za proti vzdržani. Skoraj da sprejeto. 218 za proti vzdržani. Sprejeto. Ampl 3 za, proti vzdržani sprejeto, Ampel 12 za, proti vzdržani sprejeto, Ampel 22 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 11 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 11, 11 za, proti vzdržani sprejeto, 13 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto, M plus A za proti vzdržani sprejeto, uvodna izjava B za proti vzdržani. Mogoče je bilo to sprejeto, ampak želim preveriti. Glasovali smo v predlogu spremembe 16, mimo grede. 16 krasnodepski. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 15 za, proti vzdržani sprejeto, 14 za, proti vzdržani zavrnjeno, MPL B za, proti vzdržani sprejeto, uvodna izjava C 20 za, proti vzdržani želim preveriti. Elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 20. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj predlog spremembe 28 na naslednji strani, Libačka za, proti vzdržani sprejeta, 29 za, proti vzdržani zavrnjena, kompromisni predlog 13 za, proti vzdržani sprejeta, predlog spremembe 36 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 1 za, proti vzdržani sprejeto. 2 za, proti vzdržani sprejeto, 3 za, proti vzdržani sprejeto, 4 za, proti vzdržani sprejeto, 5 za, proti vzdržani sprejeto, 6 za, proti vzdržani sprejeto. In potem ne bomo glasovali o seznamu predlogov, ki so v izključni pristojnosti odbora za zaposlovanje. Tako da prehajamo k končnemu glasovanju o poročilu kot celoti, poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 25 za, 4 vzdržani in 1 proti čestitke kolegu Maragalo in poročevalcem v senci, še prav posebej pa sekretarjatu za opravljeno delo. Najlepša hvala. Sedaj pa prehajamo k drugemu glasovanju. Kolegica Tom, mislim, da je ni v dvorani. Gre za razrešnico za leto 2014, splošni proračun Evropske unije. Pristojni odbor je odbor za proračunski nadzor, kot veste, 11. januarja je bilo predstavljeno poročilo v uh, našem odboru, 26 predlogov sprememb je bilo uloženih in glede na to, da uh, poročevalke ni predvid, predlagam, da kar preidemo k glasovanju. Kompromisni predlog 1. Za, proti, zdržani, sprejeto, predlog spremembe 5, Morgano za, proti vzdržani sprejeto, 6 za proti vzdržani sprejeto, 7. Ne, ne, ne, če je ta sprejet, gremo k predlogu spremembe 11, ne? 7.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 proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 11, ne 12. Ustni predlog spremembe 12 za proti vzdržani sprejeto, 13 za proti vzdržani sprejeto, 14 za proti vzdržani sprejeto, ne. E, glasovanje po delih se upravičujem danes. Mi res ne gre. Prvi del, predloga spremembe 14. Želite preveriti ali dvigniti roke? A. Želite preveriti prejšnji predlog spremembe? Ne, 14, prvi del. Dobro, zdaj bomo glasovali. Kakorkoli pa želite, elektronsko ali pa z dvigom roke. Torej, elektronsko glasovanje, 14, prvi del. ste vsi glasovali. Torej, sprejeto. Drugi del. Za, proti, zdržani, sprejeto. 15 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 3 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 4 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 23. Morgana. Prvi del. Prvi del za, proti vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani sprejeto. 24. Za, proti vzdržani sprejeto. 25. Za, proti vzdržani sprejeto. 26. Za, proti vzdržani sprejeto. In sedaj končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Štiriindvajset za, štiri je proti, dva vzdržana. Hvala lepa poročevalki in tudi poročevalcem v senci. Sedaj pa Prehajamo k pomembni točki na našem dnevnem redu. Mm, prosim za tešino v dvorani. Rahla zmeda vlada. Ali lahko prejdemo na šesto točko? Gre za nadaljno obravnavo strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju. Gre za pomembno poročilo, kaj ti eh, govori o strategiji e ET 2020. Mislim, torej se opravičujem, ampak ali ste lahko, prosim, tiho, kaj ti delamo? Prosim, če nadaljujete s pogovori izven dvorane. Torej, kot eh, je poročevalec že izpostavil, lahko imenujemo nove prioritete eh, za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju. Rok za vložitev predlogov sprememb je eh, ponedeljek 25. februar do 16. ure. Sedaj pa takoj dajem besedo eh, kolegu Krasnodepskemu, ki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 da smo pri pripravi tega osnutka organizirali več sestankov z zlasti z Generalnim direktoratom za izobraževanje, z evropskimi kulturnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z izobraževanjem. Srečali smo se z mnogimi organizacijami in ministerstvi. Skratka, prizadeval sem si, da bi se posvetoval s čim večjim številom deležnikov za to poročilo to poročilo. Ne želim sicer govoriti o čisto vsem, kajti izobraževanje je zelo široka tema, ampak gre predvsem za tri temeljna vprašanja. V prvem delu, če ste prebrali to poročilo in uložili predloge sprememb, ste verjetno tudi sami videli, gre za platforme organizacijskih struktur. Govora je o petih letih Prav tako smo prisluhnili predlogom Evropske komisije in vse to je bilo sprejeto z velikim zadovoljstvom strani vseh tistih, ki smo se z njimi posvetovali. Prav tako smo dobili tudi novo generacijo delovnih skupin. Ampak mi s tem poročilom želimo, da bi po eni strani okrepili sestavo teh delovnih skupin. Ne želimo, da bi sodelovali samo funkcionarji, samo uh, ministerstva. Želimo si, da bi bilo več strokovnjakov z področja izobraževanja. Po drugi strani pa želimo tudi boljšo koordinacijo pri vseh tistih, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem. Skratka, ukvarjati se moramo predvsem z izvajanjem priporočil različnih eh, forumov, ki delujejo v okviru te platforme. Žal je neustrezna koordinacija ena od eh, najbolj perečih točk in zato si želimo, da bi sodelovali tudi neformalni mm, organi, da bi izboljšali koordinacijo. Prav tako bi želeli opozoriti tudi na vlogo družine pri izobraževanju in usposabljanju menimo, da je zelo pomemben ta pristop, ki temelji na skupnosti. In vse študije kažejo, kako pomembna je vloga staršev pri vlogi posameznikov in otrok. Skratka, vloga staršev je ključna. In ravno zato bi morali biti starši veliko bolj prisotni tudi v organizacijah, v delovnih skupinah, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in usposabljanjem. Skratka, ukvarjati bi se morali tudi z komunikacijo med šolami, med izobraževalnimi ustanovami in družino. Drugi del pa govori o izobraževanju in poklicnem usposabljanju tu želim povdariti, da se do zdaj nismo dovolj osredotočali na to, kakšna mora biti oblika preizkusov za to, da bi bili učinkoviti. Dogaja se namreč, da neostrezna oblika preizkusov vodi v zniževanje standardov in znanj nekatere kompetence, nekatera znanja se na ta način izgubljajo. Izobraževanje se ne sme prilagajati zgolj trgu dela, pač pa moramo poskrbeti za to, da bomo skozi izobraževalni proces dobili tudi ozaveščene državljane. Obstajajo parametri, ki kažejo na to, da so se nekateri poklicni profili preveč akademizirali in v nekaterih državah je to privedlo do pravega propada, če hočete, poklicnih šol. Statistike kažejo, da prihaja do vse večje stopnje brezposelnosti med diplomanti, torej med tistimi, ki uspešno zaključijo univerzitetni študij. Podariti je treba tudi ulogo bolonskega procesa, tudi ta vidik želim poudariti. Pogovarjali smo se z akademiki, strokovnjaki, ki pravijo, da bolonski proces vsebuje tudi negativne elemente, kot je razdrobljenost, kot je standardizacija nekaterih praks, potem eh, poenotenje na usiljen način, kar pomeni, da se nekateri elementi izgubljajo. Včasih opažamo tudi, da prenos z trga dela v akademske sfere ni ustrezen. Z drugimi besedami, univerze niso multinacionalke in nekaterih konceptov ni možno enostavno kopirati z gospodarstva. Potem mobilnost. Mobilnost v okviru programov, kot je recimo Erasmus, je zelo pomembna, ampak menimo, da potrebujemo bolj kakovosten pre, pristop pri zagotavljanju mobilnosti študentov. V tretjem delu pa smo se ukvarjali bolj z aktualno temo, to pa so migracije in izobraževanje. Ne smemo razmišljati samo o priseljevanju iz držav izven EU v EU, pač pa tudi znotraj EU. In to je poudarjeno v poročilu. Govora je o mobilnosti profesorjev, ki je ključnega pomena za izmenjavo dobrih praks med državami, ki imajo več izkušenj in tistimi, ki jih imajo manj. Govora je o izobraževalni revščini, predvsem v tistih državah, ki jih bolj zadeva priseljevanje od zunaj. Z drugimi besedami gre za izobraževalno revščino med tistimi otroci, ki prihajajo iz priseljenskih družin. Potem še ena tema, ki ni bila dovolj podarjena, je beg možganov. O tem sicer veliko slišimo. govori se o mobilnosti, ki jo je treba okrepiti znotraj EU, ampak razmišljati moramo tudi o kulturnih razsežnostih te mobilnosti, zlasti v srednji in južni Evropi. Vidimo, da v nekaterih od teh držav prihaja do pravega pravca tega bega mm, izobraženih kadrov v druge države. To pa seveda prinaša nekatere zelo neugodne učinke. To je to, kar sem želel povedati. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost. Lepo prosim, da pozorno preberete moje poročilo. Predlagam, da ne bi popolnoma predrugačili strukture tega poročila, mm, dobrodošli pa so predlogi sprememb, seveda. Hvala lepa. Slišali smo, katera so prioritetna področja. Zdaj dajem besedo vsem tistim kolegom, ki so prosili za besedo. Najprej poročevalci v senci Šojdrova, Kjučuk, Maragal in Čukis. Hvala lepa kolegu za pripravljen osnutek. To je dobro izhodišče in mislim, da bomo lahko na podlagi tega izhodišča zelo učinkovito delali. Strinjam se z večino ugotovitev. Izobraževanje ne sme biti posvečeno samo trgu dela. Izobraženost je vrednota tudi sama po sebi. Zato želim podariti tudi ulogo družboslovnih ved in eh, zato bi morali bolje upravljati strategijo 2020. Imam tudi nekaj konkretnih predlogov. Recimo, slišali smo pristop, ki temelji na skupnosti, podpora učiteljem in družinam. Slišali smo tudi o povezavi med izobraževanjem in priseljevanjem in preprečevanju radikalizacije. To se mi zdi, da je zelo pomemben pristop poročevalca in zato se mu tudi zahvaljujem. Imam pa nekatere dvome. Predvsem dvomim o nekaterih izjavah pod točko 13 in sicer uh, gre za stroške terciarnega izobraževanja. Uh, To število 40 odstotkov se mi zdi dobro in tega ne bi smeli opustiti. Če si pogledamo najbolj konkurenčne izobraževalne sisteme na svetu, vidimo, da je običajno v najuspešnejših državah delež terciarnega izobraževanja oziroma terciarno izobraženih več kot 40 odstotkov. Lahko si pogledamo, kakšna je kakovost teh programov, to se strinjam. Ampak eh, zdi se mi, da številke 40 odstotkov ni treba opuščati. Se pa ne strinjam s kritikami glede bolonskega procesa pod točko 16. Seveda so stvari, ki bi se jih dalo izboljšati, ampak raje bi rekla, da bolonski proces prispeva kakovosti terciarnega izobraževanja v Evropi, izboljšuje mobilnost in medsebojno izmenjavo znanja vsi študenti morajo imeti korist od izmenjav in mobilnosti. Mislim, da smo tudi v poročilu kolegice Libačke, ki smo ga sprejeli lani, imeli nekatere pomembne zaključke in v tem duhu bom tudi uložila predloge sprememb. Vesim, veselim pa se že sodelovanja s poročevalcem, ki se mu tudi ponovno zahvaljujem. Eh, e, grazie, Eure, kolega Kjučko. Hvala lepa. Zdaj pa kolega Kičuk. Hvala lepa. Tudi sam se zahvaljujem kolegu Krapsnodebskemu za opravljeno delo. Pozdravljam tudi strukturo tega poročila. Vidimo, da so zajeta ključna področja, na katera se moramo najbolj osredotiči. Srinjam se, da se izobraževanje in usposabljanje ne bi smelo osredotočiti zgolj na trg dela. Namreč Mi moramo v prvi vrsti ustvariti odgovorne posameznike. V poročilu je govora o večini ključnih tem več spremljanja, uspešnejše izvajanje izobraževalnih strategij, boljša podpora za izobraževalce, več naložb v izboljšanje njihovih znanj. Poudaril pa bi tudi, da bi morali poskrbeti za bolj kakovostno izobraževanje in usposabljanje. Tisto, kar pa pogrešam v tem poročilu, je večji podarek na izobraževanju v zgodnem otroštvu. Mislim, da bi se v našem sistemu morali bolj osredotočiti na posameznika, bolj razvijati ustvarjalnost, bolj bi se morali osredotočiti na interese posameznikov in jih razvijati. Tudi boljše sodelovanje med EU in nacionalnimi organami bi morali bolj povdariti za to, da bi našli pravi pristop za vključevanje priseljencev in migrantov v naš izobraževalni sistem in da bi zagotovili, da tisti, ki so že pridobili kvalifikacije, lahko eh, dosežejo tudi to, da bodo njihove kvalifikacije ustrezno priznane. Tis. Hvala lepa, gospod Čuntis. Hvala lepa. Tudi sam se želim toplo zahvaliti poročevalcu. Hvala lepa za to poročilo. Vem, da se je poročevalec zelo potrudil. Gre namreč za tematiko, ki je zelo pomembna. Je tudi strateškega pomena z vidika prihodnosti Evrope. Želim pa tu povedati tudi to, da v tem poročilu nekateri pojavi niso dovolj realno prikazani. Če želimo oceniti, kako daleč smo prišli na tem področju, kar zadeva sodelovanje na področju izobraževanja, recimo. Seveda ne smemo slediti zgolj trgu dela. Ta ne sme narekovati vsega. Seveda se vsi zavedamo, da ne smemo slediti zgolj neoliberalizmu, slediti pa moramo tudi naši bolonski politiki. Seveda bolonska pogodba je odgovorna za to, da da zdaj naš izobraževalni proces ni dovolj strukturiran. Predvideli smo sodelovanje. To sodelovanje se je začelo, pa se zdi, da je prišlo do privatizacije izobraževanja. To je tendenca. V tem poročilu je nakazano tudi to, da naj bi iz študij naredili izobraževalne projekte in zdi se, da se vedno pridobivajo zgolj parcialna znanja. Zato se mi zdi, da je tu prišlo do nazadovanja. Mislim, da smo lahko tudi tu videli, katere so bile značilnosti teh programov po Bologni, ampak mislim, da je tu prišlo do prevelike razdrobljenosti. In menim, da se tu pojavlja tudi vprašanje akademske svobode, ki je včasih bila prikrajšana. V Grči, v moji domovini, smo seveda trpeli zaradi varčevalnega programa, ki je privedel do tega, da so se odpuščali kadri v šolstvu, zmanjševala so se sredstva namenjena za šolstvo, obenem pa smo v Grčiji in ne samo v Grčiji, pač pa povsod na jugu doživljali zelo velike težave. Imamo na stotine tisočev zdravnikov, inženirjev, ki zapuščajo Grčijo, prihaja do bega možganov, pa ne samo pri nas, tudi drugot. Zaključil bom, da boste vsi lahko razumeli, kaj imam v mislih. V Grčiji smo predvideli, kako naj bi izgledal naš izobraževalni sistem. Pri nas je bilo možno pridobiti diplomo inženirja, zdaj pa vidimo, da zaradi varčevalne politike ljudje ne morejo dobiti dela. Kaj pravijo Nemci in drugi k temu? Vidimo, da imamo velik primankljaj. Zdi se, da je naša izobraževalna politika koristila zgolj Nemčiji in drugim državam. To je prava katastrofa menimo, da ne smemo pristati na to, da imamo nek začaran krok eh, brezposelnost, zaposlitev, ponovno brezposelnost in tako dalje. Skratka, menim, da moramo celotno mm, politiko izobraževanja predelati. Hvala lepa. Prosim, da ne presežete dve do tri minute. Besedo ima gospod Maragal. Sí, gracias, presidente. Eh, gracias, señor Krasnovieski, por su primer. Hvala lepa. Zahvaljujem se najprej poročevalcu za njegov uvod. Mislim, da imamo dobro izhodišče pred seboj in zdi se mi, da nam to tudi daje dobro idejo o tem, kje v tem trenutku smo. Vendar pa se mi zdi, da imamo še možnosti, kako izboljšati to besedilo oziroma mu dati bolj evropsko noto. Evropa ima na tem področju zelo velik potencial in lahko bi naredila veliko več za to, da bi dosegli pozitivne spremembe. Naša odgovornost v tem poročilu je, da zato to nakažemo. Ustvarjamo strategijo in oblikujemo tudi smernice. Samo par pripomb in stvari, ki se mi zdijo bistvene pri tem. Mi imamo evropski prostor visokošolskega izobraževanja, tisto, pa, če sr nimamo, je skupna definicija našega osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Pravzaprav nimamo nobene prave primerjave, ni nobenih konvergenčnih področji eh, za primerjavo med različnimi državami. Prav tako tudi ta ideja evropskosti za to, da bodo evropski sistemi bolj primerljivi in da bodo naši otroci lahko postali boljši evropski državljani. Tudi to se mi zdi pomembno. V skupnem interesu je, da bi Evropska unija morala poskrbeti za večjo konvergenco, zato da bi kakovost in znanja lahko prehajali med različnimi izobraževalnimi sistemi, tudi na osnovnošolski in srednješolski ravni. Govora je bilo o 40 odstotkih tercijarnega izobraževanja. Sam bi raje to omejil na srednješolsko izobraževanje. Zanima me, koliko inštitucij oziroma držav izpolnjuje to merilo. Prav tako imam tu še eno pripombo in sicer vemo, kaj o naših izobraževalnih sistemih pravi OECD. Mislim, da bi bilo koristno, če bi si pogledali eh, našo državo oziroma oceno našega sistema tudi z vidika izobraževanja. Skratka, potrebujemo neke vrste Evropski sistem ocenjevanja za osnovno in še zlasti srednje šolstvo. Prav tako potrebujemo ambiciozno izobraževanje učiteljev. Zagotoviti želimo neodvisnost in eh, visoko kakovost. Šole ne bi smele vključevati zgolj izobraževanja. Šole morajo sodelovati tudi z družbo nasploh in z družinami. Vendar pa izobraževalni sistemi morajo vedeti, da imajo tudi družine zelo konkretno vlogo. In ne nazadnje, zastaviti si moramo cilje mobilnosti. In se zavedati, da mora izobraževanje imeti tudi evropsko razsežnost. Kolegi, prosim, da ste nekoliko krajši. Kolegica Hannibal. Hvala lepa in hvala najprej poročevalcu, ki je bil zelo odprt in zdi se mi, da je bil proces sodelovanja zelo dober. Zahvala torej poročevalcu. Kadarkoli govorimo o izobraževanju, In se vedno znova srečujemo s težavo in sicer v tem smislu, da je izobraževanje pristojnost držav članic, kot vsi zelo dobro vemo. Če torej skušamo vzpostaviti nek strateški evropski okvir, to nikoli ni enostavno. Zdi pa se mi, da je poročevalec tu opravil dobro delo in si je prizadeval, da bi to besedilo bilo čim bolj evropsko. Delno se strinjam za zadnjim govorcem in morda bi morali obravnavati ne toliko osnovno in srednje šolstvo, pač pa bolj izobraževanje učiteljev. Imamo seveda program Erasmus, imamo več drugih pobud za izboljševanje kompetenc učiteljev in ne razumem, zakaj ne bi mogli tudi usposabljanje učiteljev vključiti v to, da bi nekako zagotovili bolj evropski okvir temu, kar želimo dosneči. to, kar smo počeli, ni vedno naletelo na pozitiven odgovor na ravni univerz, ampak zdi se mi, da moramo predvsem začeti pri izobraževanju učiteljev in da moramo več pozornosti posvečati mobilnosti. Vsi se lahko učimo drug od drugega in izboljšanje mobilnosti bi bila zelo dobra stvar. Besedilo se mi nasplošno zdi dobro. Čestitam poročevalcu in vsem, ki so sodelovali. Pri poglavju o migracijah pa želim povedati, da je to poglavje zelo pomembno, vendar pa sta tu dve priznani. Prvič, Tisti, ki so manj privilegirani, pravzaprav nimajo ustreznega dostopa do izobraževanja, tisti, ki prihajajo iz migranskih družin. Prav tako ni nič govora o enakosti med spoloma. V tem odboru veliko govorimo o enakosti med spoloma. Zato se mi zdi, da bi morali tudi to omeniti in pripričana sem, da bomo pri obeh teh vidikih gotovo deležni predlogov sprememb. Se mi pa zdi, da bi vse skupaj morali umestiti bolj v evropski kontekst in potem bi to bilo zelo dobro poročilo. Hvala lepa, gospa Hannibal. Zdaj pa kolegica Trupel. Potem pa še Eh, kolega Evans Libatski Morgano Grammatikakis. S temi bomo zaključili, ampak bodite prosim zelo kratki. Tudi sama bi se rada zahvalila gospodu Krasnodebskemu. Dotaknila bi se rada ene točke. Govorili ste o vlogi družin, češ da moramo zgoditi boljše sodelovanje med družinami in šolami. V eh, neki meri je to res. Po drugi strani pa imamo veliko študij, ki pravijo, da je za otroke, za uh, učence pomembno, da imajo javne institucije v uh, šolah, v vseh teh strukturah, zato ker omogočajo uh, dostop do nekega dodatnega znanja, do uh, širše družbe. In to zadeva seveda tudi otroke, migrantov in beguncev. Ne gre zgolj za vprašanje. Uh, družin, gre za vprašanje tega, kaj lahko naredijo naše javne institu institucije. Ko govorimo o usposabljanju učiteljev, gre za javne institucije in zato moramo to uokviriti na malce drugačen način. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa kolega Evans. Gospa Libačka. Bardzo dziękuję panie profesorze mm, ja również podzielam opinię mm, tudi sama se strinjam s tem kar so povedali predhodniki in glede teh treh točk o katerih ste govorili se strinjamo prvič izobraževalni sistemi so odgovorni za kakovost izobraževanja vendar pa ne morejo vplivati na število delovnih mest Druga stvar. Pri humanistiki bi dejansko morali marsikaj spremeniti. In tretjič, koncept visokošolskega izobraževanja na temelju Platona. To se mi zdi, da so šole, ki jih je treba ponovno oceniti. Imam pa tri pripombe predvsem izobraževanje učiteljev. Govorili ste o kakovosti, ampak sama bi dejala še nekaj več. Potrebujemo spremembo paradigme, živimo v drugačni realnosti, imamo nove tehnologije, imamo nove oblike prenosov znanj. Razlikujejo se tudi viri, z katerih pridobivamo informacije, torej znanje. Je tisto, kar narekuje tudi profesorjem zelo drugačno izobraževanje. Zato predlagam, da spremenimo paradigmo. Seveda se lahko pogovarjamo o napakah Bolonje, ampak ne smemo zanikati samega koncepta. Koncept Bolonje je dober. Koncept, ki je bil uveden v mnogih državah, tudi na polskem. In ravno zato si moramo prizadevati, da bi naredili več, da ta koncept resnično uvedemo z avtonomnostjo posameznih držav lahko tudi razvijemo možnost večje mobilnosti, potem interdisciplinarni pristop. In to je vse tisto, kar to prinaša. Hvala lepa, zdaj pa kolega Morgano. Zelo na kratko. Menim, da moramo ohraniti ta koncept. Če nočemo biti preveč eh, splošni, se moramo osredotočiti predvsem na nekatere prioritete. Tudi sam naj poudarim, da se mi zdi, da manjka poglavje o zgodnjem otroštvu. Seveda, otroštvo ni samo šola in to se mi zdi, da bi morali bolj poudariti. Strinjam se tudi s kolegico Libačko, ki je govorila o dobrih plateh tega procesa, če želimo prost pretok znotraj Evrope, če želimo boljše priznavanje izobra, izobraževanja, potem ne zadošča samo autoreferenčnost univerz, če hočete. Skratka, strinjamo se z vsem, kar je bilo povedano, ampak obenem menimo, da se ne smemo odpovedati odločitvam, ki smo jih že sprijeli in potem se ne smemo pritoževati, če pride do bega možganov. Hvala lepa, kolega Gramatikakis. Najlepša hvala. Mislim, da to, kar bom povedal, ni ne vem kako originalno. To poročilo pokriva več eh, zelo aktualnih tem resnične težave Evrope in to smo večkrat izpostavili, gospa predsednica, eh, so povezane tudi s kulturo, tudi z izobraževanjem. Eh, imam nekaj komentarjev. Mislim, da bi moralo to poročilo jasneje pojasniti naslednje stvari. Zaradi eh, gospodarske krize je prišlo do vrčevanja, vrčevalna politika je zarezala v številna področja in velik del prebivalstva tako nima dostopa do univerz, zato ker ne morejo pokriti stroškov za študij. In sam bom uložil predloge sprememb v tej smeri. Še nekaj bi rad izpostavil, če to volite. Izobraževanje danes, ne zgolj eh, primarno in sekundarno, ampak tudi eh, terciarno visoko šolstvo, eh, se osredotoča na elemente, ki pokrivajo družbo. Eh, kljub temu, da bi moralo izobraževanje pokrivati vse različne teme. Veliko je družboslovja. Govoriti moramo tudi o eh, digitalnih vsebinah. Mislim, da eh, je trenutno premalo tega v izobraževalni sferi. Eh, razen tega pa mislim, da je to poročilo dobro in ga lahko s predlogi sprememb eh, še izboljšamo. E, Hvala lepa vsem kolegom. Našemu poročevalcu, ki je opravil izvrstno delo. Aha, ne, se upravičujem. Gospa Evans, Julie Ward, izvolite. Uh, um, ne, se opravičujem. Bese, za besedo ste prosile ko sem že zaključila seznam, opravičujem se sicer, ampak zdaj je vse urejeno. Julie. Najlepša hvala, gospod predsednica, in hvala vam, gospod poročevalec. Strinjam se eh, z veliko komentarji, ki smo jih že slišali. Rada bi izpostavili nekaj zadev. Izobraževanje eh, se nanaša na prihodnost. Prihodnost je odvisna od izobraževanja in mislim, da moramo upoštevati, da gre za to, da želimo zgraditi nek boljši svet. Eh, moramo sodelovati, eh, dobro se moramo razumeti sosedi, pa ne glede na to, če živijo na drugi strani ulice ali pa v drugi državi. Eh, zato potrebujemo dosleden pristop k obravnavi teh vprašanj. Ko govorimo o nekem širšem izobraževanju je neforma, neformalno izobraževanje bistvenega pomena. Eh, sama sem eh, rezultat neformalnega izobraževanja in sodelujem s številnimi, ki eh, niso našli uspeha v sistemu. V moji državi je kurikulum zelo ozek, izključuje veliko ljudi in ne izkorišča njihovega potencijala glede kompetenc učiteljev je medkulturno izobraževanje, medkulturni dialog izjemno pomemben. Eh, bistvenega pomena je, da se lahko pogovarjamo z drugimi ljudmi. In eh, dotaknila bi se rada poročila, ki sem ga pripravila eh, o medkulturnem dialogu. Na plenarnem zasedanju je bilo sprejeto januarja in govori tudi o tem. Glede točk 14 in 17 se bom spet dotaknila oskosti kurikuluma. Mislim, da premalo pozornosti namenjamo umetnosti. Eh, to je slabo za naše mlade, to je slabo tudi za naše delodajalce. Eh, pred kratkim sem se s predstavniki Siemensa pogovarjala eh, o referendumu Evropske unije v Združenem kraljestvu in upravni direktor Siemensa razume, da je umetnost izjemno pomembna v znanosti in podobnih tehničnih temah. Mislim, da bi moral s tem postati STEAM uh, in A uh, pomeni arts, umetnost. To moramo povezati. Delodajalci razumejo, da brez ustvarjalnosti, brez vizije, brez podjetništva, brez uh, sposobnosti reševanja problemov znanost ne deluje. Je zelo funkcionalna, ampak ne reši vseh problemov še ena stvar, ki se nanaša na evropsko raven. Učitelji že sedaj delajo na evropski ravni. Enako velja za učence in študente, zato ker uh, se učijo na uh, spletu in to je bistvo digitalnih orodij. Krajem. Ja, kolegica verheyen ja jaz sem se še enkrat javila k besedi kajti eh, tudi če je bil seznam govorcev že zaključen kajti želela sem se odzvati na nekatere prispevke recimo ko eh, je šlo za prispevke v zvezi z družinami v tem besedilu ne gre za to da bi zoprstavili šole eh, družinam gre za to da moramo združiti ta dva vidika to je izjemno pomembno in eh, pomembno je vzpostaviti sodelovanje med eh, družinami in eh, izobraževalnimi ustanovami. Pogosto je to sodelovanje pomankljivo in to je težava tudi pri preprečevanju radikalizacije in pri drugih temah. Komunikacija med starši in šolami mora bolje delovati. V poročilu se moramo na to ciljno osredotočiti družina igra pomembno vlogo v izobraževalnih ustanovah in izobraževalne ustanove igrajo pomembno vlogo v družinah. Sodelovanje staršev je torej ključnega pomena. Starši morajo aktivno sodelovati v eh, šolah eh, in bolje je potrebno razporediti eh, šolski čas in družinski čas. ne gre za to, da bi eh, vrtec nadomestil družino eh, ali pa da bi družina nadomestila šolo, ampak je potrebno oba vidika povezati. In še sledeča tema, 40 odstotkov mladih naj bi imelo visokošolsko izobrazbo ali primerljivo izobrazbo. Rada bi še enkrat povdarila, da obstajajo Eh, tudi eh, drugi eh, poklici, ki predstavljajo izjemno dobre možnosti za prihodnost. Zapisano je ali visokošolska izobrazba ali pa primerljiva izobrazba. Če si bomo zastavili zgolj ta cilj 40 odstotkov, potem se mi to ne zdi dober cilj. Ne vem, ali so tisti, ki zaključijo visokošolsko izobraževanje res toliko boljše kot, eh, boljši kot tisti, ki zasluži, eh, zaključijo poklicno dualno izobraževanje. In potem še eh, Bolonija. Eh, težave, ki jih imamo z Bolonijo, niso strukturne težave, ampak gre za izvajanje na posameznih visokih šolah. Eh, to je povezano z izgubo kakovosti bolonskega načrta. Gre za izgradnjo Eh, učnih načrtov eh, za eh, ustrezno strukturo in za vprašanje, kako predstaviti vsebine in temu bi morali posvetiti več pozornosti. Hvala. Nočem več zapravljati časa, ker so z nami že goste. Z nami je gospod Pötering in tudi direktorica Fangal, direktorica Evropske hiše evropske zgodovine. Besedo bom predala še zadnjima dvema. Beseda dajem komisiji, zelo nas veseli, da ste tukaj z nami. Sofija Eriksson je to in potem uh, za konec uh, še poročevalka. Torej. Najlepša hvala. Kratka nidernata bom. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcu. Komisija pozdravlja ta osnutek poročila. Po našem mnenju je to dobro, dobro uravnoteženo poročilo. Če dovolite, bi rada pojasnila nekaj zadev. Kar se tiče predstavnikov delovnih skupin, ki ste jih omenili, bi rada pojasnila, da so te delovne skupine že dobro in široko zastopane. Imamo predstavnike ministrstev, držav članic, pa tudi uh, države kandidatke EFTA imamo, imamo mednarodne eh, organizacije, eh, Svet Evrope, UNESCO, OECD, eh, Agencije združenih narodov, Fundacijo za usposabljanje. Imamo tudi evropske socialne partnerje in organizacije evropske civilne družbe glede eh, vaše ideje o neformalnem koordinacijskem organu. Eh, moram povedati, da smo ocenili eh, to področje pred pripravo predlogov in pri tem posvetovanju nismo ugotovili, da bi ljudje podpirali vzpostavitev novih organov. Znotraj komisije se pogovarjamo z drugimi službami, znotraj komisije govorimo o izobraževanju in Eh, usposabljanju. Kar pa se tiče sodelovanja z deležniki, pa imamo naprimer forum za usposabljanje in usp eh, izobraževanje, pogovarjamo se s socialnimi partnerji in organizacijami civilne družbe. Mislim, da že imamo dobre strukture, ki pokrivajo te akterje. Glede eh, vaših komentarjev v zvezi s sodelovanjem eh, z družinami in starši, eh, se nam zdi, da mora biti pristop vključujoč, šole mora sodelovati z lokalnimi skupnostmi, starši, z lokalnimi podjetji in z lokalno civilno družbo. Projekti, ki obstajajo v šolah, so že izpostavili sodelovanje starši, imamo tako imenovani evropski, evropsko eh, škatlico, evropski toolkit Poskušali smo povečati kakovost mobilnosti z boljšimi eh, sporazumi za izobraževanje, z boljšimi jezikovnimi pripravami. Dovolite mi, da se dotaknem še nekaterih komentarjev, ki smo jih slišali tekom eh, razprave. Obstaja potreba po eh, primerljivih ravneh v Evropski uniji. To že obstaja, v bistvu zato, ker imamo evropski okvir za kvalifikacije in ta zagotavlja primerljivost med državami. Kar se tiče primerjalnih standardov, imamo eh, standarde ET 2020, naprimer za matematiko, za eh, znanost, za eh, podobne zadeve. In na to še vprašanje dela učiteljev in usposabljanja učiteljev. Veliko dela Eh, smo že upravili v delovni skupini za šole, ki se eh, osredotoča na eh, tisto osnovno izobraževanje in usposabljanje učiteljev. Mislim, da sem pokrila vse. Najlepša hvala tudi zato, ker ste bili kratki, ampak natančni. Sedaj pa še poročevalec, gospod Krasnodepski. Mogoče bi morali bolj poudariti, da obstajajo Novi izzivi eh, za univerze, ki bodo morale sodelovati eh, z podjetniki, eh, poleg tega pa bo potrebno vključiti tudi družine. Pomembna je tudi tretja dimenzija In eh, poleg tega bi morali vključiti tudi invalide eh, in boljše vključevanje invalidov v izobraževalni sistem v Evropi. Imamo različne sisteme in različne stopnje integracije. S tem bom zaključila, kajti nimamo prav veliko časa. Kolega Krasnodebski, Mislim, da ste vzpostavili temelje, dobre temelje za svoje poročilo. Najlepša hvala, hvala za vse komentarje in uh, vse prispevke. Veselim se predlogov sprememb in prijetnega pogajanja o kompromisih. Hvala. importante e ora per passare a questo mm, punto dell'ordine del giorno. Dobro. Шенкрат поздравлям. Predsednika kuratorija Hiše evropske zgodovine, ki bo v parku eh, Leopold, kjer trenutno obnavljajo stavbo, Ehm, gre za nekdanjega predsednika parlamenta Hansa Gerta Pöteringa, ki je tudi dal pobudo za ta projekt leta 2007. Potem pa je z nami tudi uh, gospa Van Gal, ki je vodja projekta in skupaj nam bosta predstavila, um, kakšno je trenutno stanje, kaj ti do konca leta 2016 je predvideno odprtje te uh, hiše evropske zgodovine. Eh, imamo eh, akademski svet eh, zgodovinarjev iz evropskih inštitucij in v tem odboru sodelujeta tudi dva člana odbora za kulturo. Kolega trenutno ne vidim v dvorani. Sandagaš, nikoli si ne zapomnim tega imena. ta projekt je izjemno zapleten projekt, kajti gre za zelo ambiciozen projekt, kajti gre eh, za spoštovanje eh, zgodovine posameznih držav, hkrati pa eh, zgodovine integracije. In kot si lahko predstavljate, je to velik kulturni izziv gre za različne zgodovinske pristope, ne gre za enotno evropsko zgodovino, ampak za proces, proces povezovanja različnih zgodovin. Sodeluje različni evropski inštituti, muzeji uh, in uh, druge ustanove imeli, eh, bomo stalno razstavo, eh, ki bo na voljo obiskovalcem takoj po odprtju. Odprtje eh, naj bi, oziroma otvoritev tega muzeja oziroma hiše Evropske zgodovine naj bi bila novembra. Poleg tega pa bo to tudi simbolično mesto, kjer se bodo srečevale nove generacije. Šlo bo za aktivno vključevanje obiskovalcev, torej veliko pričakujemo od tega mislim, da je pomembno, da eh, danes ta projekt obravnavamo v odboru za kulturo, kajti eh, nas, na vse zadnje, ta projekt neposredno zanima. Z nami eh, so tudi predstavniki generalnega direktorata za komunikacijo v Evropskem parlamentu. Torej, dala bom besedo gospodu Peteringu. Eh, in potem eh, vodji projekta, gospe Van Gal, kajti zanima nas eh, ta pobuda. Lahko si predstavljate, kaj pričakujemo od tega projekta, seveda pa se vsi zavedamo, da nas čakajo tudi veliki izzivi. No, potem bomo imeli tudi PowerPoint predstavitev, ki bo zagotovo izjemno zanimiva in tako bomo bolje razumeli ta projekt v imenu kolegov odbora pa eh, mislim, da lahko rečem, eh, da eh, nam je v veliko veselje, da bo lahko odbor za kulturo obiskal to hišo Evropske zgodovine pred uradno otvoritvijo. Tako uh, si bomo lahko še bolje ogledali ta projekt, ki je nekako tudi nakšen, naš projekt. Dajem besedo Hansu Gertu Pöteringu. No, Potem pa vidva povejte, kako želite organizirati svojo predstavitev. Izvolite. Grazie. Eh. Dobro, hvala. Gospa predsedojoča, gospa Silvija Kosta. Drage, skoraj da sem rekel kolegice in kolegi, tega pa več ne smem storiti. Ampak, ker sem častni član Evropskega parlamenta, eh, vas mogoče lahko še zmeraj naslovim z kolegicami in kolegi. Zelo, zelo vesel sem, da sem lahko danes tukaj z vami. In še prav posebej zato, ker je tukaj eh, gospa Vangal, Harald Römer, koordinator v našem nadzornem odboru, Ana Laus in številne sodelovke in sodelovci. No, in uh, gledam uh, številne znane obraze, nekateri obrazi so seveda novi, nekatere pa še zelo dobro poznam iz tistih let, ko sem tudi sam sedel v teh klopih. V vseh 35 letih, če mi dovolite to osebno pripombo, nisem bil nikoli v odboru za kulturo. Ampak rad bi vam povedal, da uh, sem bil uh, močno vključen v vaše delo, v delo uh, odbora za kulturo. To je tesno povezano tudi z hišo evropske zgodovine. Tisti, ki ste že dlje v parlamentu, se boste še spomnili razprave o proračunski perspektivi za obdobje 2007 do 2013. Na vrhu decembra 2005 so predsedniki vlad in držav sprejeli odločitev, da bodo sredstva za Erasmus in eh, z velikim veseljem sem ugotovil, da je bil Erasmus na vašem dnevnem redu danes. So se torej predsedniki vlad in držav odločili, da bodo sredstva za Erasmus in programe za mlade eh, zmanjšali za 3 milijone evrov. Jaz sem bil takrat pretresen na to odločitvijo kot predsednik Evropske ljudske stranke. In dejali smo, in tega ne bom nikoli v življenju pozabil, Eh, malo po božiču, po eh, vrhu eh, nas je povabil Wolfgang Schütz, je predsedoval svetu leta 2006. Povabljeni smo bili torej na Dunaj, da se pogovarjamo o finančni perspektivi. Predsednik je bil Jozef Borel, jaz sem dobil besedo in avstrijskemu kanclerju in prehodnemu predsedojočemu Evropskega sveta sem dejal, če bo ostalo pri tem, da eh, bo prišlo do zmanjšanja sredstev za 3 milijarde, potem bo naša skupina rekla ne tej finančni perspektivi in druge skupine bodo storile enako. Za mano je spregovoril uh, trenutni predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz, ki je dejal enako. Uh, Graham Watson je spregovoril v imenu Alde, uh, danes uh, Sir. Uh, uh, Graham Watson, uh, potem je v imenu zelenih spregovoril Daniel Combendit in vsi smo se strinjali. In potem uh, so predsedniki vlad in držav hitro zagotovili uh, povrnitev teh treh milijard in tako smo lahko omogočili izmenjavo študentk in študentov. In V naslednjem proračunskem obdobju te napake svet ni ponovil. Želel sem le še dodati, in s tem prehajam k hiši evropske zgodovine, da sem se zmeraj zauzemal za to, da se ljudje srečujejo, da se pogovarjajo, eh, da se skušajo razumeti in eh, da iščejo skupno pot v prihodnost. In to je tudi duhovni temelj hiše evropske zgodovine. Predsednik parlamenta ni le predstavnik eh, parlamenta. Poskrbeti eh, je treba tudi za vsebinsko zapolnitev te vloge. In v obdobju 2007 do 2009 sem svoj čas izkoristil za nov projekt, za projekt Hiše Evropske zgodovine. 13. februarja 2007 sem to napovedal v uh, svojem uh, programskem govoru. Rekl sem, da bomo uh, poskrbeli eh, za eh, to, eh, da se spomnimo evropske zgodovine, evropske skupine, zgodovine raznolikosti, evropske zgodovine tragedij, da bomo poskrbeli za mesto, kjer se bomo spomnili, da so posamezniki potegnili zaključke eh, po eh, tragediji v evropski zgodovini in se odločili za pot integracije. Hkrati pa želim, da to ne bi bilo le mesto pogleda v evropsko zgodovino, eh, mesto, kjer se bomo spomnili obeh svetovnih vojn, kjer se bomo spomnili totalitarizma in komunizma, ampak da bo to tudi mesto sodelovanja, mesto integracije in mesto prihodnosti. In vse to je potrebno povezati z izmenjavo mnen med eh, akademiki, eh, med eh, civilno družbo in pa predvsem mladimi. In spomnim se še, razprave z odborom eh, za proračunski nadzor. Gospa Trupel je bila eh, vedno prisotna pri teh razpravah. 15 let eh, sem bil predsednik stranke in parlamenta in kolegi so vedno prihajali k meni. Ampak, ko sem pripravljal ta projekt Hiše Evropske zgodovine, sem moral jaz obiskati kolege in tako sem videl tudi, kako izgledajo njihove pisarne to vam pravim zato, da boste videli, kako zelo pomemben se mi je zdel ta uh, projekt. Res ne pretiravam. Ni še bilo političnega projekta, ki bi ga bilo tako težko izvesti kot hišo Evropske zgodovine. To je v prvi vrsti projekt Evropskega parlamenta. Potem, draga predsedojoča, je bilo zastavljeno vprašanje, zakaj eh, to počnemo mi, zakaj ne sodeluje Evropska komisija, zakaj ne delu, sodeluje ministerski svet. Uh, Če bi jih vključili že od samega začetka, bi eh, bil eh, projekt že vkali za trd eh, v stilu reka eh, preveč kuharjev eh, pokvari jed. Dosegli smo pravi prodar, ko je predsednik Evropske komisije Barroso poslal pismo mojemu nasledniku, polskemu predsedniku, zapisal, napisal, da, se, da bo komisija sodelovala eh, pri eh, zagotovitvi finančnih sredstev. In potem smo končno dobili zeleno luč, tako da parlament eh, ni bil več sam odgovoren eh, za tekoče stroške. Devet let je minilo takrat in Silvija Kosta je opozorila na to, da naj bi novembra imeli otvoritev te hiše evropske zgodovine. Ampak, no, zadeve ne gredo tako, da bi predlagal nek projekt eh, in da bi eh, ta potem bil preprosto uresničen. Najprej smo morali sestaviti odbor izvedencev, eh, ki je pripravil projekt hiše evropske zgodovine. Dejal sem, da se bomo osredotočili na 20. stoletje, ampak tudi na pogled v preteklost. Grčijo, eh, Rim, eh, renesanso, eh, krščanstvo, vse te komponente, ki sestavljajo Evropo. V tem odboru so, so sodelovali izvedenci iz celotne Evropske unije in sicer pod predsedstvom profesorja Hüterja iz hiše nemške zgodovine Profesor Boročej je eh, bil njegov namestnik iz Varšave in on je danes eh, predsednik eh, znanstvenega odbora. Torej, ta strokovni odbor je predstavil mnenje o hiši evropske zgodovine, potem je parlament oziroma predsedstvo parlamenta vse to sprejelo in ta. Uh, Strokovni svet je bil razpoščen eh, in ustanovljen je bil eh, znanstveni svetovalni odbor, eh, ki mu torej predseduje gospod Boročev, potem v njem sodeluje tudi Davis, priznan zgodovinar iz Združenega kraljestva in številni drugi znani zgodovinari. Pomembno je upozoriti tudi na to, da je nadzorni odbor oziroma kuratori zelo široko zasnovan. Ne gre zgolj za projekt ene politične skupine, ampak gre za projekt, v katerem se moramo prepoznati vsi. Zagotovo se naša mnenja glede eh, pogleda na zgodovino eh, razlikujejo. Moj eh, namestnik eh, je eh, kolega Martinez Martinez, ki je dolgo bil tudi podpredsednik Evropskega parlamenta. Potem pristojni komisar za kulturo Tibor Navračič, potem Silvija. Nekoliko napačno sem izgovoril njeno ime, ampak dobro. Ona mi to dopušča. Žonar Tui, predsednik odbora za proračun. Eh, Zaudragas, eh, ki eh, ga je Silvija že omenila, profesor Boročev, zato da imamo povezavo z znanstvenim svetovalnim odborom, Graf Davignon, nekdani komisar Gerard Onesta, nekdani podpredsednik Evropskega parlamenta, Vojčovski, nekdani, nekdani poslanec Rudi Fervort, ministerski predsednik regije Brusel, Zelo pomembno je, eh, da se moramo um, pogovarjati tako z mestom Brusel, kakor tudi z regijo Brusel. Tako lahko že razumete, kako je to zapleteno. Eh, nekdanja podpredsednica parlamenta Tatjana Borisov in nekdanji predsednik eh, skupine mm, nordijske levice. Torej, ko je bila, bil predlagan ta projekt, se je moralo s tem ukvarjati predsedstvo in predsedstvo je eh, potrdilo ta projekt, ampak pomembno je bilo najti tudi stavbo. In Harald Römer je bil takrat eh, generalni sekretar in eh, uspelo mu je, da je stavbo Istman najel za 99 let eh, za Evropski parlament. Eh, tukaj uh, gre več kot zgolj za najemnino. Gre za neke vrste dediščino. Eh, tudi, ko nas več ne bo, bo Evropski parlament zagotovo lahko podaljšal najem te stavbe. Potem smo seveda potrebovali tudi projektno skupino in imeli smo srečo, da smo našli Tajo Vokvangal in druge sodelavce. In potem smo potrebovali seveda tudi razpis eh, za arhitekta in eh, seveda moralo, smo morali organizirati evropski razpis in eno leto je trajalo, da smo vse skupaj eh, zaključili. 28 arhitektov se je potegovalo za to delo. Na koncu je zmagalo podjetje Shell in Morel. Uh, to uh, je izjemno uh, sposobna družba. In Taja Vokvangal bo spregovorila še o podrobnostih, ampak uh, imeli bomo stalno razstavo na površini okrog 4000 kvadratnih metrov in predstavljena bo zgodovina 20. stoletja in pa eh, zgodovina pred 20. stoletjem in potem eh, proces evropskega združevanja. Eh, seveda želimo, da bi bilo to za obiskovalce tudi prijetno doživetje, da bi lahko odkrivali hiše evropske zgodovine glede na uh, to, katere teme jih najbolj zanimajo. Zaradi tega uh, bomo imeli široko paleto instrumentov in uh, metod. Koncepti se bodo razlikovali glede na posamezne dvorane, glede na razstavljene eh, objekte in zahvaljujem se tolmačem eh, da eh, tolmačijo eh, ta težavn govor, kajti sedaj eh, se nekoliko držim napisanega govora, ampak skušal bom govoriti počasneje, tako da mi bodo tudi tolmači lažje sledili. Malo počasneje, prosim. Piano, piano, počasi, počasi, pravi gospod Petering. Hiša evropske zgodovine bo vključena v uh, program Evropskega parlamenta za stike z javnostjo. Skupine obiskovalcev, ki prihajajo v Evropski parlament, pogosto obiščejo tudi parlamentarjum in eh, vedo, da se eh, parlamentarjum predvsem nanaša na Evropski parlament. Evropski parlament bo seveda omenjen v hiši Evropske zgodovine in tudi prav je tako, ampak hiša Evropske zgodovine bo presegala zgolj eh, sam parlament, vključevala bo tudi druge inštitucije in našo skupno zgodovino. No, sedaj pa k stroškom. Taja Vogfangal pozna vse podrobnosti. Eh, tudi vse finančne podrobnosti. Jaz vam bom eh, predstavil zgolj okvir. Renovacija stavbe stane 31 eh, milijonov evrov in za razstavo smo predvideli 21,4 milijona evrov in 3,75 milijona za zbirko ki je v nastajanju, ta je Vok Vangal, bo o tem zagotovo spregovorila, tako da naj bi skupno projekt stal 56,15 milijonov evrov in tekoči stroški naj bi znašali 11,5 eh, milijonov. In če to primerjamo, oziroma če eh, pogledamo ta znesek, eh, se nam zagotovo eh, zdi, da je to zelo velik znesek, ampak če si pogledamo, koliko stane muzej v Atenah na Akropoli, več kot 100 milijonov ali pa muzej v Amsterdamu, potem uh, se lahko zavedamo, da to niso tako visoki stroški, ampak stroški nikakor ne smejo narasti. V zaključek naj povem še sledeče glede nedavnega razvoja. pri pripravi stalne zbirke eh, oziroma stalne razstave smo natančno sledili načrtu, ki ga bo porobneje predstavila Taja Vauk Vangal. Kar, zavze, kar zadeva konceptualne temelje, eh, bo stalna razstava temeljila na eh, temeljni ideji hiše evropske zgodovine. Tudi o tem bo spregovorila Taja Vauk Vangal. Eh, pripravlja eh, se že eh, prva stalna razstava in pri prvi začasni razstavi bo šlo za temo migracije, kar zelo dobro ustreza tudi trenutnemu razvoju. Otvoritev naj bi bila novembra. 2016 in preden zaključim to predstavitev, eh, drage dame in gospodje, ali pa če dovolite, drage kolegice in kolegi, eh, bi rad še enkrat opozoril eh, na razloge za ta ambiciozen projekt. Mislim, da številni razumete argumente za uresničitev tega projekta. In mislim, da trenutni razvoj, o katerem ne želim govoriti, da trenutni problemi in mislim, da Evropska unija nikoli ni bila v takšnih težavah kot danes, da trenutni problemi od nas zahtevajo, da se osredotočimo na naše temelje, da se zavedamo, kateri so razlogi za našo združitev in eh, da nam to da moč, da nadaljujemo po tej poti. Eden izmed najpomembnejših ciljev hiše evropske zgodovine je, da poglobi znanje vseh evropejk in evropejcev o lastni zgodovini. Tako eh, bodo naši državljani lažje razumeli eh, zgodovino in pa prihodnost. Ta Evropska unija, dovolite mi, da to rečem v zaključek, z vsemi svojimi težavami je kljub temu edinstvena priložnost. In če tega zaklada ne bomo varovali, če ne bomo izvedli tistih popravkov, ki so potrebni in veliko jih je potrebnih, predvsem solidarnost je potrebno ukrepiti, ampak če se naša generacija ne bo osredotočila na najpomembnejše, če bomo dovolili, da eh, bi eh, bil oškodovan ali pa celo uničen projekt evropskega združevanja, potem eh, bomo posekali drevo, ki nam že leta daje kisik za življenje. In sicer zato, ker se bomo temu kisiku odrekli sami. In hiša evropske zgodovine ni čudežno zdravilo, je pa sredstvo, ki nam bo pomagalo, da se spomnimo naše skupne zgodovine. Ne smemo ostati ujetniki te zgodovine, ampak poznavanje zgodovine mora biti nauk za prihodnost. Prihodnost, eh, ki je mogoča le, če bomo ostali skupaj. To je moje globoko prepričanje. Ne glede na to, iz katere države prihajamo, imamo le skupno prihodnost. Kljub vsem prepirom, ki so običajni v vsaki demokraciji, ne smemo nikoli pozabiti na vrednote, ki nas povezujejo in to bi morala podariti tudi Hiša Evropske zgodovine. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Gospod Pötering, za to predstavitev, predvsem pa za te zadnje besede. Mislim, da se s tem vsi strinjamo, vsaj želim si, da bi se večina kolegov s tem strinjala. Eh, hišo evropske zgodovine bomo otvorili v zelo pomembnem trenutku eh, v eh, zgodovini Evrope in to ima velik simboličen pomen. Potrebno je tudi povdariti, kako zelo pomemben je ta projekt za prihodne generacije. Potrebno je predstaviti zgodovino na različne načine. Potrebno je opozoriti na rojstvo Evrope. Hkrati pa nam bi morala ta hiša evropske zgodovine dati smernice za prihodnost. Torej, menim, da je to res zares pomembna dimenzija hiše evropske zgodovine. Sedaj pa bom dala besedo Taj Vok Vangal, ki je vodja projekta in uh, ima torej veliko dela skupaj z ekipo hišo, Hiše Evropske zgodovine. Sama sem sodelovala pri sejah in uh, videla sem, koliko dela se skriva za tem, koliko dela nas še čaka, ampak eh, zares eh, je pomembno, da eh, imamo obsežen pregled celotnega projekta in zato sedaj dajem besedo gospi Vangal. Yes. Najlepša hvala, gospa predsednica, spoštovani člani in članice odbora za kulturo in izobraževanje. Kot je dejal že gospod Pöttering, je projekt Hiše Evropske eh, zgodovine projekt sodobnega komunikacijskega eh, in razstavnega centra in sedaj je ta projekt v končni fazi. Naša ekipa na tem projektu dela od začetka leta 2011 naprej. V veliki meri smo se zanašali na tako imenovano konceptualno osnovo. To je tisti bistveni dokument za ta projekt, eh, kjer najdemo norme Eh, za ta projekt, ki so bile oblikovane leta 2008. Kakšna bo eh, hiša evropske zgodovine? Ta muzej naj bi služil kot eh, most med akademskim svetom in družbo. Temeljil bo na zadnjih zgodovinskih raziskavah, ki jih bomo prevedli v neko pravo razstavno orodje. Obiskovalci bodo imeli več senzorno izkušnjo. In to je bistvo sodobnih muzejev. Stalna razstava, ki bo vrata odprla novembra, bo obiskovalcem predstavila korenine celine govora bo o pojavih v 19. stoletju, o parlamentarni demokraciji bo govorila, o nacionalizmu, o komunizmu, kapitalizmu, kolonializmu in tako naprej in tako dalje. Na to pa se bomo osredotočili na dogodke iz 20. stoletja. Med drugim bo eh, govora o evropskem integracijskem projektu, ki je oblikoval Evropo, v kateri živimo danes. Stalna razstava hiše se kot sem že dejala, osredotoča na evropske pojave in ni zgolj eh, neka vsota nacionalnih zgodovin in to je treba izpostaviti. Resnično se osredotočamo na Evropo in evropskost. Obiskovalci iz cele Evrope bodo eh, pri tej razstavi dobili priložnost, da na različne načine tolmačijo eh, informacije, ki smo jih pridobili uh, strani posameznikov, posameznih izkušenj. Osredotočili pa se bomo na dogodke in eh, procese iz evropske zgodovine. Med drugim bo ta muzej eh, nek unikom zaradi večjezičnosti. Stalna razstava bo na voljo v 24 uradnih jezikih Evropske unije. Tisti, ki redno prečkajo park Leopold, poznajo zgradbo Istman, ki se sedaj spreminja pred njihovimi očmi. Skoraj da je že pripravljena uh, na to, da pozdravi na stotine različnih uh, razstavnih predmetov, ki bodo uh, sestavni del stalne razstave. Še vedno uh, končujemo zunanjo plast steklene fasade, ampak začeli smo že nameščati stalno razstavo. Prvi elementi uh, so bili sedaj pritrjeni na strop. Na fotografiji vidite povezave uh, s tistimi glavnimi temami razstave, razstave uh, in eh, tem bodo sledili obiskovalci. To je del večje inštalacije, ki ji pravimo tornado. Ta bo visoka 27 eh, metrov in bo brez dvoma uh, nek glavni razstavni eh, del uh, te hiše evropske zgodovine. Pri tem se spet osredotočamo na uh, znanje na osnovi zapisane uh, zgodovine. Kadmos, brat Evrope, je uh, tisti, ki ga poskušamo ujeti v uh, tem razstavnem predmetu. Hiša je nekaj zelo posebnega. Poskušamo z njo doseči na milijone državljanov eh, v Evropi, ki jih zanima evropska zgodovina in evropski integracijski eh, proces. Stalna razstava želi biti eh, nek stalni vir tolmačenja evropske zgodovine. S tem bodo obiskovalci dobili priložnost, da okrepijo svoje znanje skupne evropske zgodovine, da uh, se ozrejo v prihodnost, v evropsko prihodnost. Hiša poskuša uh, izboljšati dostop do tega znanja in uh, privabiti neko zanimanje v srce obiskovalcev, ki se bodo na to sami želeli dodatno informirati. Morda bomo v hiši zastavili več vprašanj, kot podali odgovorov. Pripravili bomo priložnosti za to, da ljudje razmišljajo o evropski zgodovini. Naš muzej bi moral postati nek eh, zbiralnik evropskih spominov. To je namreč osnova razvoja skupne eh, evropske eh, miselnosti. To je tudi osnova za Eh, razstave in na ta način smo lahko na različne načine pogledali in analizirali eh, politični razvoj dogodkov v Evropi. Hiša Evropske zgodovine bo odprla svoje vrata letos in na osnovi eh, konceptualne osnove je naša akademska projektna ekipa sledila tem priporočilom. Oblika tega muzeja bi morala odražati muzikološko razmišljanje sodobnosti. 1600 predmetov imamo, 25 scenografij, različne eh, replike eh, in različne zgodbe, ki se povezujejo z osnovno rdečo nitjo. Imamo 14 filmov, ki so bili pripravljeni za stalno razstavo in vse skupaj bo prispevalo k tej večsenzorni izkušnji. Stalna izkušnja se osredotoča na uh, politično, gospodarsko, socialno in kulturno zgodovino, eh, namenjena je splošni javnosti 12 eh, let in več, smo pa pripravili tudi posebno družinsko pot v muzeju, ki je namenjena družinam, ki imajo otroke, eh, od, ki so stari od 612 let. Naš akademski svetovalni odbor se je osredotočal na Eh, obiskovalce. Obiskovalci morajo razumeti glavna sporočila, brez da bi pri tem morali prebrati vso besedilo, ki je tam na voljo. Bodi si s pomočjo tablice, ki, bodo, eh, ki bo na voljo, bodi si s pomočjo eh, vodnika. Tisti, ki želijo več informacij, pa bodo te informacije brez dvoma lahko pridobili. Dobro je omeniti, da tako kot parlamentarium, tudi hiša evropske zgodovine, Eh, ne bo računala za vstop. Vstop bo brezplačen. Razstavni prostor ni tako velik in zato smo uporabili tri splošne kriterije, ki jih lahko vidite na prosojnici. Poskušali smo odgovoriti na glavna vprašanja, kateri so ključni dogodki in uh, ključni pojavi, ki so relevantni za celotno celino. Kakšne so zgodovinske izkušnje, eh, tolmačenje zgodovine in spomini, ki povezujejo različne socialne skupine eh, znotraj eh, evropske zgodovine, glede na to, da so ljudje na različne načine sodelovali v tej zgodovini. Hiša evropske zgodovine se osredotoča na evropske vidike. To seveda ne pomeni, da različni primeri in razstavni predmeti ne pokrivajo različnih delov Evrope in zgodovine. Pomembno pa je, da zagotovimo rdečo nitko, ki povezuje celotno razstavo. Obiskovalci bodo na ta način začutili neko eh, povezano z koreninami, eh, sodobnostjo in s prihodnostjo. Ker eh, nimam veliko časa, sem pripravila zgolj nekaj prosojnic, ki prikažejo razstavo. Različne teme, so oblikovane na različne načine in eh, tudi ozračje je različno. Izogniti še, se želimo uh, muzejski utrujenosti, tako da bodo obiskovalci vedno z zanimanjem šli iz ene sobe v drugo, od, eh, od ene razstave do druge. Omenjeno je bilo, da kot vsak muzej tudi Evropska, ta hiša Evropske zgodovine eh, zahteva svojo zbirko. In tukaj vidite nekaj predmetov, ki bodo del stalne razstave. Prvi predmeti eh, zbirke eh, izhajajo iz leta eh, 2012. Leta 2012 smo jih eh, kupili, trije naši kuratori so obiskali uh, Oslo takrat, ko je, ko, ko je Evropska unija prijela Nobelovo nagrado za mir. 314 eh, predmetov smo zbrali, eh, ki odražajo podelitev te nagrade. Imamo certifikat, medaljo, izvirne govore, intervjuje in tako naprej. Poleg tega pa smo zbrali tudi predmete, Eh, na temo protestov, ki so eh, potekali v tistem trenutku proti varčevanju. Predmeti, ki jih eh, zbiramo, lahko predstavijo različne vidike enega samega dogodka. Od takrat naprej naša zbirka raste, imamo številne zelo pomembne predmete, ki bodo del stalne razstave. več kot 1600 predmetov bo eh, del stalne razstave, to so pravi tridimenzionalni eh, predmeti. Eh, mi seveda nimamo toliko. Leta 2013 so moji kolegi obiskali 300 muzejev po celi Evropi. Veliko predmetov, ki so bili dotlej skriti v skladiščih muzejev in ponavadi zgolj 10 do 15 odstotkov predmetov iz skladišča postane del stalnih ali pa začasnih eh, razstav. In ravno zato menimo, da imamo veliko uh, zelo zanimivih predmetov, uh, veliko zakladov v naših številnih uh, muzejih v Evropi. Te predmete smo zbrali in jih bomo umestili v nov kontekst evropske zgodovine v tej razstavi niso zgolj muzeji eh, držav članic Evropske unije tisti, ki nam bodo posodili predmete, prizadevamo si za to, da bi eh, pridobili tudi predmete iz neevropskih eh, držav. Trenutno počnemo nekaj izjemno posebnega. Obenem moramo zbrati sporazume oziroma pogodbe o posojilih z teh predmetov, predmetov, o posojanju teh predmetov in resnično se trudimo po najboljših močeh, da bi nam uspelo. Hiša ne bi bila mogoča brez eh, pomoči generalnih direktoratov v parlamentu. Ne zgolj eh, generalni direktorat INLO, ampak tudi generalni direktorat SAFE ki zagotavlja ustrezno raven varnosti in varovanja, na to uh, eh, ITEC za tehnično podporo, uh, generalni direktorat INTE, uh, Eh, in tudi generalni direktorat kom seveda. Vsi nas podpirajo in eh, priznati moramo, da eh, je njihova vloga pri vzpostavitvi tega muzeja izjemno pomembna. Specifično je treba omeniti še naše sodelovanje z generalnim direktoratom za prevajanje GD Trat, s katerimi sodelujemo že dve leti. Prevajanje vseh teh besedil seveda ni preprost proces, zato uh, ker je vsako besedilo deležno vsaj 12 uh, eh, faz prevoda, zato da se zagotovi ustrezno kakovost. Tukaj eh, je to delo resnično obsežno, kljub temu, da ponavadi besedila predstavljajo zgolj 50 odstotkov eh, razstave. Prevedli smo že 2500 oznak predmetov, ki so seveda izjemno pomemben del razstave, označujejo namreč posamezne predmete eh, na tej razstavi. Te primere sem želela izpostaviti zato, da bi dobili nek eh, poglobljen upogled eh, v to, kakšen je naš projekt in kaj počnemo za to, da bi zagotovili, da bo razstava odprla svoje vrata novembra Hiša ni zgolj stalna in začasna razstava. Predsedstvo je eh, decembra sprejelo eh, odločitev, v kateri so eh, opisali več različnih aktivnosti. Odpiranje muzeja, na to dogodki, kavarna, trgovina in spletna ponudba. Poleg razstav pripravljamo tudi programe učenja na spletu in v fizičnem svetu eh, za ljudi z cele Evrope. Želimo zagotoviti eh, prostor, ki bo spodbujal diskusijo. Zato pripravljamo več različnih dogodkov. Delamo na dobri spletni strani in na različnih eh, vrstah publikacij. Če želimo, da bo uh, ta razstava pomembna tudi za druge poklicne ustanove in uh, akademike, smo stopili v stik z različnimi organizacijami uh, v celotni Evropi. Naj podam primerjavo z maratoncem. Trenutno smo uh, v 36 km, nekaj kilometrov nas še ča, čaka pred uh, ciljem. In tako kot uh, tisti, ki tečete maraton, želimo doseči najboljši rezultat. In upamo, da bomo novembra odprli vrata v muzej, ki bo eh, spodbujal k razmisleku, ki bo prostor za razprave in diskusije. Hvala za pozornost. Najlepša hvala. Mislim, da se vsi strinjamo s tem, da cenimo delo, ki je bilo upravljeno na področju tega projekta. Vemo tudi, da ste se srečevali z velikimi težavami. Težko se odločiti tudi, kateri eh, so eh, simbolični eh, proizvodi, ki bi jih vključili v razstavo. Torej, Zanikati ne gre tudi političnega vidika, vidika tolmačenja tega projekta pomembno je, da eh, se bodo razstave menjavale in eh, da eh, bo hiša evropske zgodovine prisotna tudi na spletu. Mm, predvidevam, da bodo lahko organizirane tudi razprave v hiši evropske zgodovine z različnimi izvedenci z tega področja, pa tudi z širšo javnostjo. Besedo bom dala nekaterim kolegom ki so za njo že zaprosili. Zahvaljujem se tudi za to, ker je za nami eh, gospa Leus in eh, celoten generalni direktorat za eh, komunikacijo. Evropski parlament ima usredno vlogo v tem projektu, to je izredno pozitivno, pa tudi zanimivo. Jur, Trupel, Zver in Maragal so kolegi, ki so želeli besedo. Zdravjevski. Uh, thank you for the presentation. Uh, in that is to ask uh, Mr. Mr. Pottering. Najlepša hvala za predstavitev. Imam vprašanje za gospoda Pötteringa. A menite, da sta koncept in stroški uh, hiše evropske zgodovine v pomoč uh, Združnemu kraljestvu, ki želi ostati del Evropske unije, če menite, da je to res, kako in zakaj. No Mislim, da to ni edini eh, vidik, ki bi ga morali upoštevati, ampak to je verodostojno vprašanje. Kolegica Trupel bo kmalo prispela, kolega Zver. Hvala za besedo. In hvala, gospod predsednik Petering, za predstavitev. Hvala tudi gospe Volk, Van Gaal, ki prav dobro razume moj jezik. Gospod Pöttering ste velik evropejec in predan evropejec. Lahko rečem, da vas kar v evropski politiki nekoliko pogrešamo zadnja leta, ko se Evropska unija sooča z tolikšnimi krizami in veliko stvari poskuša destabilizirati to našo skupno hišo. Eh, gotovo med nami ni nobenega ki bi ne smatral da eh, v kulturnem smislu evropa eh, ni samo pojem obstaja sui generis evropa in jaz sem zelo vesel da ta projekt hiša evropske zgodovine da bo vključevala tiste ključne evropske zgodovinske komponente ki bo utrdila evropsko dimenzijo tudi ne samo eh, na ravni politike ampak tudi pri državljanih jaz sem namreč prepričan da če bomo v evropski zavesti oziroma če bomo imeli bolj utrjeno evropsko zavest da bodo potem tudi evropske inštitucije bolje delovale nenazadnje so inštitucije položeno v dano kulturo eh, vsakokratno kulturo in eh, kolikor nam uspe ta evropski duh to evropsko kulturo prenese do državljanov do mladih bo eh, to najboljša garancija da bomo evropo in evropsko unijo ohranili tudi naprej zato vam še enkrat eh, hvala lepa za ta projekt eh, in jaz se še pa posebej veselim da bodo tudi moji obiskovalci ki prihajajo vsako leto množično v evropski parlament lahko poslej tudi zastonj obiskali to hišo evropsko hišo zgodovine hvala lepa Najlepša hvala, kolegica Trüppel. Um, Najlepša hvala. Hvala lepa za pojasnila in za predstavitev. Ko smo začeli razpravljati o projektu Hiše Evropske zgodovine, se je pojavila eh, tudi eh, pobuda eh, in sicer, eh, da povdarimo, da ni enotnega tolmačenja evropske zgodovine. Zato bi rada podrobneje vedela, kako nameravate predstaviti različne možnosti, različne načine tolmačenja. Kaj ti mislim, da je to zelo velik in zanimiv izziv, kako predstaviti različne možnosti in kako omogočiti razpravo eh, o različnih načinih tolmačenja. Kako poglobiti razumevanje eh, konfliktov v evropski zgodovini. Torej, eh, rada bi, da to nekoliko podrobneje pojasnite. Pred nekaj leti smo razpravljali tudi o tem, da če bomo imeli hišo evropske zgodovine v Bruslju, da bi bilo zelo dobro da bi imeli tudi ustrezne povezave eh, z muzeji v eh, Evropi, recimo z muzejem okupacije v eh, Rigi. Torej, zanima me, ali boste imeli to možnost, da se povežete z muzeji v državah članicah in kako boste te muzeje predstavili obiskovalcem. Hvala. Evra. Najlepša hvala, kolega Maragal. Ja, Najlepša hvala. Želel sem spregovoriti o tem, kar je ravno kar izpostavila tudi gospa Trupel. Eh, govorim eh, o povezavah med hišo evropske zgodovine in pa eh, drugimi muzeji v Evropi, v državah članicah. Lahko si predstavljam, da bi lahko eh, to eh, pomenilo dodatno izpopolnjevanje zbirk eh, hiše evropske zgodovine. Poleg tega pa obstaja možnost, da se ta zbirka tako rekoč izvozi v druge muzeje. Dejavnosti drugih muzejev pa bi lahko bile predstavljene v hiši evropske zgodovine. Še prav posebej pa bi rad izpostavil eh, sledeči vidik. To naj ne bi bil muzej, to uh, naj bi bil projekt, ki predstavlja več kot zgolj muzej. Uh, predstavlja hišo evropske zgodovine. ne bi se smeli eh, zgolj osredotočati na razstave, na zbirke, ampak bi morali skušati prikazati eh, različne obraze Evrope. Pokazati bi morali Evropo v razvoju, ne le Evropo kot nek objekt. Gre za tolmačenje Evrope. In ta vidik stalnega raziskovanja se mi zdi veliko pomembnejši kot eh, pristop eh, stalnih zbirk. Ta projekt je projekt, eh, ki je v pristojnosti Evropskega parlamenta. Obiskovalci Evropskega parlamenta bodo imeli tudi priložnost, da obiščejo hišo Evropske zgodovine, da se tam pogovarjajo, da raziskujejo to bi pravzaprav moralo biti najboljše zdravilo zopr eh, Brexit, eh, zopr euroskeptičnost eh, in tako naprej. Kaj ti državljani bi se v hiši evropske zgodovine lahko pogovarjali, lahko bi izmenjavali mnenje, lahko bi slišali drugačna mnenja in vse to v, demokratični in, v demokratičnem in odprtem ozračju pri tem eh, pa se bodo seveda uprli na zgodovino in na vse, kar zgodovina ponuja. Kolega Krasnodebski. Jaz bom govoril polsko. Tri vprašanja bi še rad zastavil. Najprej me zanima, kaj razumete pod pojmom Evropa? V hiši evropske zgodovine. Na zemljovidu Evrope sem videl Rusijo in tako naprej. Ali torej gledate na Evropo kot na geografski pojem? Ko pogovora o komunizmu bo težko povsem izpustiti eh, Rusijo. Kaj pa Turčija? Tudi zgodovina Turčije je tesno povezana z zgodovino Evrope. Tukaj govorimo o evropski identiteti, o evropski zgodovini, dobro. Ampak tudi pred Evropsko unijo smo tudi imeli Evropo in mogoče bomo imeli drugačno Evropo tudi po Evropski uniji, kajti nič eh, v življenju ni večnega. Smiselno bi bilo tudi teološko razložiti zgodovino Evrope. Jaz mislim, da želite uresničiti v večji meri politične cilje, predstaviti želite zgodovino 20. stoletja, in eh, želite se osredotočiti na nadgradnjo Evropske unije, ampak vse ne vemo, kaj nas čaka. In vem, da imamo tudi učbenike, v katerih je bilo govora o določenih zgodovinskih projektih, ki se kasneje niso uresničili. Um, danes govorimo o možnem izstopu uh, Združenega kraljestva iz Evropske unije. Ali se bo to uresničilo ali ne, tega še ne vemo. In kaj naj bi bila ta evropska perspektiva? Evropska zgodovina je sestavljena iz različnih eh, nacionalnih eh, zgodovin. Poljska zgodovina je povezana z rusko zgodovino, pa tudi z nemško zgodovino. In to, kar se meni zdi lepo in zanimivo pri zgodovini Evrope, je, eh, da obstajajo različna tolmačenja eh, te zgodovine. Berem italijanske knjige in vidim, da italijani posem drugače gledajo na zgodovino kot eh, drugi narodi. Torej, katera je ta evropska perspektiva? Gre tukaj za Eh, neutralno tolmačenje zgodovine. To se mi zdi skoraj da utopično. Zato menim, da eh, bo to predvsem didaktičen muzej. Gre predvsem za pospešitev evropske integracije. Poleg tega pa je potrebno izpostaviti tudi zgodovinsko in umetniško dimenzijo. Ja, um, slišali smo zanimivo vizijo kolega, sedaj pa dobi kol besedo kolega Zdrojevski. Hvala lepa. Najprej bi rad povedal, da sem zelo zadovoljen za to pobudo. Kljub temu pa moram reči, da. Um, sočustvujem z tistimi, ki izvajajo ta uh, projekt. Kaj ti, kot je dejal kolega Krasnodebski, je to zelo uh, težaven projekt. Poleg tega pa je uh, to še prav posebej težko v tem trenutku, kaj ti Evropska unija razpada, mi pa jo želimo zlepiti. In uh, nekaj vidikov me zanima. Dokolikšne mere je kultura pomembna pri orisu evropske zgodovine? Kdo je pomembnejši za Evropo, Napoleon ali Shakespeare? Katere osebnosti naj bi zaznamovale to zgodovino in predstavile najpomembnejše dogodke v evropski zgodovini? Odkot naj bi črpali navdih eh, za eh, boljšo izobrazbo prihodnjih generacij. Naša skupna zgodovina vključuje Mozarta, Baha, Šekspira. To je za me pomembno, ne toliko politični vidiki. Napoleon o katerem sem prej uh, govoril, uh, ima povsem drugačno vlogo v Nemčiji ali pa Avstriji eh, kot v Franciji ali pa v Združenem kraljestvu. Torej, ključnega pomena je, kateri vidiki spreminjajoče se Evrope bodo predstavljeni v tej hiši evropske zgodovine. Na Polskem imamo uh, judovski muzej ali pa uh, muzej uh, vojaške zgodovine. In potem smo si ogledali, koliko oseb vsakodnevno obišče uh, ta muzeja. In zanima me tudi, koliko obiskovalcev pričakujete v hiši evropske zgodovine. Eh, kakšno, kakšne možnosti sploh imajo evropski državljani, da pridejo v Bruselj in se uh, odpravijo po tej izobraževalni poti. In še eno vprašanje, kako dolgo bo trajalo, eh, da eh, si ogledaš eh, celotno razstavo? Mislim da, bo, oziroma, mislim, da bi moral biti ta čas zelo dobro izračunan. Koliko časa bo potreboval nekdo, ki si bo želel počasi ogledati to hišo evropske zgodovine? Hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalila za izjemno zanimivo razpravo. Eh, kolega eh, Pötering, kot vidite, zelo dobro poznamo eh, problematiko, ki ste jo tudi sami izpostavili na začetku. Dve vprašanje. Nadaljevala bom s tem, kar je povedal prej kolega Krasnodebski in sicer glede različnih eh, tolmačenj eh, pomembnih zgodovinskih eh, dogodkov. Tema religije je zelo pomembna tema, vsaj po mojem mnenju. Tako v 20. stoletju, kakor tudi, ko gre za prispevek hebrejske kulture in tako naprej. Potem je tukaj tudi medverski dialog, ki igra ključno vlogo. Zanima me, ali so uh, ti vidiki vključeni. Mislim, da tega nisem videla v programu. Kljub temu pa menim, da bi to moralo biti vključeno v predstavitev evropske zgodovine, potem pa uh, tema priseljencev. Eh, seveda imamo evropske državljane, eh, poleg tega pa so tukaj tudi eh, priseljenci, njihova integracija jezikovna, kulturna in pa aktivna udeležba. Mislim, da se eh, morajo priseljenci čutiti kot del naše kulture, eh, ne smejo biti zgolj gostje v Evropi. priseljenci, eh, menim eh, seveda trenutne priseljence, pa eh, seveda tudi zgodovinski vidik te teme. In zakaj to pravim? Zato, ker veliko krat opazim, da ko priseljenci vidijo, da je tudi Evropa bila mesto oziroma kontinent, iz katerega so se ljudje izseljevali, eh, to spostavi nekakšen most, most razumevanja. To bo skrbi za drugačno razumevanje Evrope. Seveda vem, da ne morete eh, vključiti vsega, ampak. Potrebno se je osredotočiti na korenine in temeljne vrednote Evrope. E, torej, to je moje skromno priporočilo, vi pa boste e, povedali, kako e, nameravate povezati različno tolmačenje evropske zgodovine. Kolegica Jimenez še želi besedo. Res je, prvi ste dvignili roko, pa si nismo zapisali vašega imena. Najlepša hvala gospod Petring, za ta projekt, katerega cilj je opozoriti na vse tisto, kar nas povezuje in ne na tisto, kar nas deli. Gre za evropsko identiteto, eh, ki je skupna nam vsem. Rada bi vas spomnila na to, eh, da obstajajo eh, regije, Eh, recimo določene eh, avtonomne regije v eh, Španiji, ki se osredotočajo zgolj na svoje tolmačenje zgodovine, zanima jih zgolj konfrontacija in nekateri državljani vendarle verjamejo, da so to dejstva. Gre torej za različno predstavitev zgodovine, za različne resnice, če lahko temu tako rečem. Če ne bomo torej natančno določili cilja, ki ga želimo doseči za hišo evropske zgodovine, bomo težko predstavili pravi zgodovinski koncept. Projekt hiše evropske zgodovine je seveda zelo pomemben za integracijo v Evropi, ampak zanima me, ali bo ta hiša evropske zgodovine lahko dosegla tudi te regije, ker bi bilo to znanje še kako zelo pomembno. Ali bodo vzpostavljene izpostave v mestih, eh, ki bodo predstavile ta projekt tudi v državah članicah? Poleg tega Me zanima, ali bo eh, ta integrativni pristop k evropski zgodovini vključen tudi v učne načrte v državah članicah. Kaj te težave imamo tudi s tem, kako poučujemo zgodovino v šolah? Evropske integracije ne bomo dosegli, dokler nemški in francoski učbeniki ne bodo drugače zapisani. Ta projekt se mi zdi zelo, zelo pomemben za vse. Eh, pomemben je tako na evropski ravni, kakor tudi na lokalni in regionalni ravni, na ravni mest in vasi. Najlepša hvala, pozorno bom sledila nadaljnemu razvoju tega projekta. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovana Silvija Kosta in drage kolegice in kolegi, če vas smem še naprej tako nagovarjati, če rečem gospe in gospodje, potem je to tako oddaljeno jaz se še vedno čutim del vaše skupnosti ne želim se usiljevati ampak če za danes to sprejmete bom vesel rad bi odgovoril na vprašanja tako kot ste jih postavljali gotovo pa me bodo kolegi še dopolnili najprej bi nasplošno dejal, preden preidem na vaša konkretna vprašanja. Nič ni popolnega. Vedno bo ostalo kaj odprtega. To je seveda povezano tudi s tem, da imamo različne poglede. Tudi, če sodimo v isto politično družino, imamo še vedno različna stališča. Torej, pri evropski zgodovini bomo vedno imeli različna tolmačenja, različne poglede, nekomu bo manjkalo nekaj, nekomu drugemu nekaj drugega, vsakdo bi želel nekaj dodati, skratka, nič ni popolno. In mislim, da vse dokler smo živi, moramo imeti možnost, da se učimo in dopolnjujemo. In ko bo hiša enkrat odprta, če ugotovimo, da manjkajo kakšni pomembni elementi, lahko to kasneje še dodamo. Potem lahko seveda imamo tudi te izmenične razstave in če vidimo, da je kaj manj pomembno, lahko to nadomestimo. To bi rad povedal na začetku. Zdaj pa bi se rad dotaknil vaših vprašanj. Andrew Lua in ker ima lepo ime Andrew, ga ne bom vprašal, če prihaja škotske, ampak vemo, da uh, Andrew je nedvomno ime, ki prihaja v Škotske in kaže na raznolikost Združenega kraljestva. Spraševali ste po koristi za Združeno kraljestvo. Mediji v vaši deželi in povsod drugot seveda naj obravnavajo to hišo evropske zgodovine objektivno. Pred dvema letoma smo v časopisu The Sun lahko brali, da bo ta hiša stala na stotine milijonov, mislim, da celo v funtih je bilo to napisano, tako da to je v bistvu še večji znesek. In druga svetovna vojna naj bi sploh ne bila omenjena. In to zato, ker je pobudnik hiše evropske zgodovine Nemec. Gospe in gospodje, česa tako neresničnega nisem prebral še nikoli v zvezi z našim delom. Zato lepo prosim, ne samo v Združenem kraljestvu, tudi povsod drugod. Naj se vedno pove resnica. Vedno je najbolje, če povemo, kako stvari stojijo in kakšna je resnica. Seveda se itak vedno izkaže, če nekdo govori neresnico. Kar zadeva Združeno kraljestvo, bi si sam želel, da bi zgledišča Združenega kraljestva in vem, da se ravno tam postavlja pod vprašaj smiselnost tega muzeja, ampak če je nekdo dobro namiren, potem lahko poišče tudi tolmačenja, ki so primerna tudi za Združeno kraljestvo. Zelo občudujem Združeno kraljestvo, kajti tam se je razvila demokracija, parlamentarizem in zato si zelo želim, da bi Združeno kraljestvo ostalo v Evropski uniji. In v petek ta teden bodo sprejete pomembne odločitve. Upam, da bodo premije Cameron in druge gospe in gospodje poiskali rešitev, da Združeno kraljestvo lahko ostane v EU, da pa se obenem ne upočasni razvoj EU. Skratka, potrebujemo ravnotežje. Sedem let in pol sem eh, vodil politično skupino, v kateri so bili vaši politični kolegi in morda so mi tudi lasje prej posiveli ali pobelili, če hočete, ampak to pač sodi v politiko. Skratka, želim si kljub temu, da ostanete v EU, ampak moje priporočilo Britancem, ko presojajo to hišo evropske zgodovine, je, da rečemo, tudi če se ne strinjamo z posameznimi stvarmi in seveda so nekatere stvari, ki nam niso všeč, ampak kljub temu moramo vedeti, da je raznolikost zelo pomembna. Vedeti moramo namreč eno, Združeno kraljestvo je zelo dragoceno. Združeno kraljestvo se je veliko bolj demokratično in svobodno razvijalo, pravo se je bolje razvijalo kot marsikje drugje. In zato pravim to, o, pri vsem tem, kar nas ogroža, se moramo, moramo pomisliti na to, kaj nas se združuje. To je svoboda, to je demokracija, to je pravo in to je mir. In vse to je seveda povezano z solidarnostjo, ne smemo pa pozabiti subsidijarnosti. Subsidijarnost je namreč tisto, kar pomeni eh, enotnost raznolikosti. In zato upam, da se bodo zadeve razjasnile tudi v Združenem kraljestvu. Winston Churchill je v svojem velikem nagovoru v Cirihu leta 1946 že nakazal, kaj je tisto, kar nas v Evropi povezuje. Helga Truppel, govorili ste o posamičnih tolmačenjih, popolnoma se strinjam, ni nobene absolutne resnice, vsakdo si bo stvari tolmačil po svoje. In seveda se tu pojavlja tudi termin totaliz, totalitarizem. Hanna Arendt, politologinja kot judinja, je vzpostavila enakost med dvema totalitarnima režimoma, komunizmom v smislu stalinizma in nacionalsocializmom, torej ideji, ki sta temelj, sta različni, ampak inštrumenti, ki so se jih posluževali totalitarni režimi, so podobni. To je dejala Hanna Arendt. In seveda zato imamo tudi lahko različna tolmačenja. Kar zadeva povezavo z drugimi muzeji, kolegica Trupel, tudi tu želim kaj povedati, ampak mislim, da ste sami že nakazali, da so vaše kolegice in kolege obiskali 300 muzejev. Potem Milan Zver. Hvala lepa za spodbudo. Hvala za to, da ste rekli, da bi vam bilo ljubo, če bi še bil tu, ampak jaz tudi kot predsednik eh, fundacije Kodenor Štifter Konrad Adenauer delam dobre stvari in v četrtek in v petek bom tudi tu v Bruslju in prepričani ste lahko, da dokler sem živ, dokler mi služi razum, bom ostal zvest svojim idealom evropske enotnosti in vam bom stal ob strani. Kar pa zadeva zdaj zelo konkretno vprašanje eh, dostopnosti, brezplačne dostopnosti do evropske zgodovine, prosim vas, da se za to zauzemate tudi v prihodnje, ker namreč obstajajo tudi drugačni razmisleki. Ampak zdaj je bolje, da se še ne pogovarjamo o tem, najprej moramo pripraviti neko evropsko zgodovino, potem pride to na vrsto, ampak moje mnenje je, da mora to biti brez plačno. Seveda pa kot Evropski parlament se boste vi odločili, sam se v to ne bom umešaval. Potem kolega Maragal, ki ga zdaj ni, kljub temu pa bi se rad odzval na to, kar je povedal. To, kar je povedal, mi je bilo zelo všeč. Pokazati moramo, kakšna je pot naprej, ostati moramo odprti, pokazati, da ni neke vse veljavne interpretacije resnice s tem se strinjam tudi kar zadeva termin muzej sam se mu precej izogibam samo besedo sicer lahko uporabljamo, ker je pač oblika podobna muzeju, ampak to ni muzej v smislu predstavitve preteklosti. To je ustanova, ki je zelo odprta za evropsko enotnost, za prihodnost. Zato vedno pravim hiša evropske zgodovine raje kot muzej. Potem kolega Krasnodebski, hvala lepa za to, ko ste povedali, na koliko različnih načinov lahko gledamo na hišo evropske zgodovine. Vem, da tudi na polskem teče razprava o tolmačenju zgodovine. Profesor Rovskovski recimo in drugi gledajo na zgodovino z različnih gledišč. Potem Evropa. Kaj je Evropa? Je zamejena geografsko? Sam bi dejal tako, zame je v središču tista Evropa, tisto, kar nas povezuje z našimi vrednotami. Torej, eh, pravo, pravna država, svoboda, demokracija. In če bo to prišlo do izraza, potem smo naredili zelo veliko. Ko smo govorili o hiši evropske zgodovine smo omenili, da bomo imeli velik zemljevid in optično bo prikazano, kako so se meje v Evropi vedno znova premikale in videli bomo, da Rusija igra veliko vlogo. Ob vsej kritiki do Rusije, tega zdaj ne bom poglabljal, ker je to politična razprava, ne smemo nikoli izključiti Rusije kot dela Evrope, kajti zahodni del Rusije je Evropa. In seveda, če tudi smo zdaj zelo kritični do Rusije, moramo z Rusijo vedno ohraniti dialog. Torej, Rusija, potem Turčija, čeprav geografsko je Turčija bolj Azija in sam nisem zagovornik članstva Turčije v EU, ampak kljub temu je zelo pomembno, da se pogovarjamo z našimi sosedi, s katerimi vsaj upamo, tako bomo lahko še naprej dobro delali. Gospod Krasnodebski, dejali ste, da EU ne bo večna. Lepo prosim, naj naša generacija ne razmišlja o tem, koliko časa bo obstajala EU. Želim si, da zelo dolgo. Upam, da bo preživela moje vnuke in prav vnuke. Namreč EU je sredstvo za zagotavljanje miru Eh, narodov. In ravno zato naj EU ostane močna in enotna. Govorili ste tudi o Brexitu, torej o odhodu Združenega kraljestva, o tem ne bi. Potem res je, Napoleon je drugačna figura v Franciji kot v Nemčiji ali pa v Italiji. In seveda ta gledišča morajo biti možna in tudi razprava mora biti možna o tem. Profesor Jakobsen iz Univerze v Bonu je v 70-ih letih sodeloval na Poljskem v razpravi o šolskih učbenikih, ki so prikazovali nemško-poljsko zgodovino in da se o tem danes lahko pogovarjamo, je nedvomno pozitiven razvoj. Potem kolega Bogdan Andrzej. Koliko obiskovalcev bo? No, sam bi nekaj več povedal v zvezi z kulturo in politiko. Moje razumevanje kulture je, da sodi sem tudi politika. Celotno človeško sobivanje je kultura. V bolj omejenem smislu pa se seveda pogovarjamo o glasbi, o umetnosti In seveda menim, da mora tudi to igrati pomembno vlogo poleg političnih vidikov kulture. Oboje skratka je treba upoštevati. In veliki pesnik in pisatelj iz Polske in z drugih držav, tudi Nemci smo, hvala Bogu, dali svoj prispevek, čeprav smo naredili tudi veliko slabega, zlasti v letih od 33 do 45, ampak tudi Nemčija je Evropi in svetu nekaj le dala. To, da se danes lahko pogovarjamo skupaj, se mi zdi velik zaklad. Potem Marija Tereza Jimenez, vi ste omenili vključevanje regij in provinc. Ja, trdno sem prepričan, da se moramo upreti skušnjavi, da bi Evropo videli zgolj z vidika Bruslja ali Strasbura. Evropa, Evropska unija ali pa Evropa nasploh, kajti Evropa presega meje EU. Mi ne smemo gledati zgolj na EU. Evropa se zame začne tam, kjer je človek doma tam, kjer imamo prijatelje, družino, kjer smo rojeni, kamor smo se preselili, kjer smo odrasli, tam, kjer smo srcem in z razumom. In v Nemčiji, Nemci imamo lepo besedo domovina. Potem so tu regije, nekatere regije se imenujejo celo za narode, to je problem zdaj v Španiji in seveda te. Mm, Regije, ki se razumejo kot narodi, morajo biti tudi evropski. Če bi recimo Združeno kraljestvo zapustilo EU, potem obstaja nevarnost tudi razpada Združenega kraljestva, ker bi Škotska utegnila želiti postati samostojna in se morda kasneje priključiti EU. Skratka, imamo svojo domovino, očetnjavo, kot rečemo v V nemščini, v drugih jezikih imate verjetno drugačne izraze in seveda na podlagi našega državljanstva smo potem tudi državljani Evrope. In če se vrnem še na to, kar je povedala Silvija Kosta, kdor vidi samo svojo domovino, To je dejal François Mitterrand, pet metrov sem bil od njega, ko je to dejal. Če nekdo postavlja svoj narod nad vse ostale, je nacionalist in to vodi v vojno. Tisti, ki se vidi samo kot evropejca, ne vidi svojih korenin, zato sodi oboje skupaj. Sem seveda sodi tudi religija, o kateri je govorila Silvija Kosta, potem priseljevanje, migracije. In hiša evropske zgodovine mora omogočati, da bomo imeli dialog o naši zgodovini, o naši sedanjosti in o naši prihodnosti. Če dosežemo to, bomo dosegli veliko. S tem sicer ne bomo dosegli vsega, kar želimo doseči in poučevanje zgodovine je pomembnejše bolj kot kdajkoli prej, kajti s pojavom interneta in novih oblik komunikacij se včasih izgublja veliko stvari, ki sodijo pod to veliko streho Evrope. Mi moramo dati svoj prispevek in predsednici gospe Silvi Kosti in vsem ostalim se prav toplo zahvaljujem, da nas spremljate na tej poti in s temi besedami, mislim, da je tokrat eh, zadnjič, ko se oglašam, bi se vam rad iskreno zahvalil za delo, ki ga upravljate v odboru za kulturo v odboru za kmetijstvo, za regionalni razvoj, seveda je na voljo veliko sredstev, ampak tudi mi seveda moramo poskrbeti, da ohranimo kulturo. V Nemčiji so zvezdne države pristojne za to. Obenem pa moramo skrbeti za evropsko politiko, programi za mlade, Erasmus. Vsi ti programi morajo imeti zadostno težo. In lahko ste prepričani z mojimi skromnimi prispevki, bom naredil vse, kar lahko, stal vam bom ob strani in s temi besedami se vam toplo zahvaljujem za povabilo. Veliko veselje mi je bilo, da sem lahko bil tukaj in za vaše fascinantno delo v Evropskem parlamentu vam želim vse dobro in želim vam tudi veliko osebne izpolnitve. Like but... Uh, Želite še kaj dodati, ampak res hvala za te besede. Eh, zelo na kratko, ker imamo občutek, da nam časa zmanjkuje. Vsi muzeji, ki ste jih omenili, so. Naši partnerji, več kot 300 muzejev, nam bo posredovalo na posodo predmete in to je tudi oblika sodelovanja. Nekateri predmeti nam bodo dani na posodo za krajši, daljši čas. Imeli smo že dva sestanka s potencijalnimi partnerji iz IKOMA, Evropa Nostra, Sveta Evrope. Tudi z drugimi partnerji in mrežami po vsej Evropi smo se sestali, s tistimi, ki se ukvarjajo z zgodovino in izobraževanjem. Kako tolmačiti? No, dala bom en primer, morda zelo oseben. Druga polovica 20. stoletja je zelo prisotna. Tam najdemo osebne in kolektivne spomine moje generacije in mlajših generacij. V naši ekipi smo zgodovinari iz različnih držav. Na podlagi zgodovinskih dejstev seveda imamo zelo različne izkušnje iz naših eh, družin. Naši družinski člani so imeli različne zgodovine, ampak stalna razstava, tisto, česar smo se naučili v tem procesu, je, da imamo zaradi učnih programov zelo omejen pogled na zgodovino drugih narodov. Če recimo vzamemo drugo svetovno vojno, o drugi svetovni vojni govorimo kot o popolni vojni. Šlo je za kazniva dejanja in zločine, ki jih Evropa nikoli prej ni izkusila prikazujemo dejstva, prikazujemo sodelovanje in odpor. In nekdo, ki prihaja z Irske, naprimer, bo seveda videl drugačno tolmačenje dogodkov iz druge svetovne vojne kot nekdo, ki prihaja z Poljske. In seveda razprava se lahko začne že v sami hiši evropske zgodovine. Lahko bi govorila še in še, ampak to je tisto, česar smo se naučili. Znanje je ponavadi omejeno in zelo temelji na osebni izkušnji. Mi bi ga radi razširili na več pojavov in procesov, ki so se različno odrazili v evropskih državah. In Še zelo na kratko. To ni samo muzej. Leta dolgo že delam v muzejih in videla sem, kako se oblikujejo sodobni muzeji. Sodobni muzeji niso nekaj, kar je 25 let nespremenjeno. Sodobni muzeji so namenjeni temu, da začnemo razpravo o sedanjosti in prihodnosti. To je tisto, kar želi doseči hiša evropske zgodovine. Nimamo samo stalne zbirke, imamo tudi občasne zbirke in prvo odpiramo novembra. Izmenjave in srečanja nam dajo priložnost, da poglobimo svoje vedenje o dejstvih iz stalne razstave, kjer se ne moremo tako poglobiti. Načrtujemo tudi potujoče zbirke ob sodelovanju z različnimi partnerji in želimo si skupaj z različnimi državami organizirati eh, take potujoče zbirke. Seveda je v našem delu tudi veliko političnega, političnih procesov in vsekakor bomo tudi zato morali najti prostor. Katera Evropa? Seveda, velika Evropa, geografska Evropa. Pokazali smo že, da je Evropa vedno bila del medkulturnih izmenjav. Evropa ni nikoli sovpadala z evropsko celino, čeprav sovpada ime. In po raziskavah, ki smo jih opravili, smo bili šokirani nad tem, koliko ljudi pozna zgodbo Evrope. Tako da moramo resnično začeti na zelo osnovni ravni. Potem osebnosti, ja, toliko je stvari. Morda bi se dotaknila samo še vprašanja priseljencev. Imamo šest ekip in 23 tem. Priseljenci, Evropa je migracija. S tem torej začenjamo v prvem uvodnem poglavju in zaključujemo šestim. V naši zbirki že imamo predmete migrantov iz sredozemlja ki izvirajo iz dogodkov lani. Torej, to je rdeča nit celotne zbirke, ne samo tistega dela, ki se nanaša na priseljevanje. In seveda, imamo nacionalne učne načrte in bili so poskusi, da bi usilili drugačna gledišča v učne načrte. Mi nimamo tega cilja, mi ponujamo oziroma pripravljamo ponudbe za učitelje 150 učitelji iz vse Evrope smo to že preizkusili. Gre za Evropsko unijo, gre za teme, s katerimi se ukvarjamo v naši hiši in večina učiteljev je dejala, da bi to nedvomno predstavljalo pomemben vir znanja poleg nacionalnih učnih načrtov. Seveda je veliko stvari, ki bi jih še lahko povedala. Ja, se opravičujem, 350 tisoč letno, največ, ker je hiša relativno majhna, seveda z veliko internetno ponudbo za vse tiste, ki ne morejo priti v Brusel in ki bi se lahko poslužili gradiva, ki ga imamo na voljo. Ura in 20 minut pa zadošča za ogled zbirke in za to, da dobite glavno sporočilo. Če pa kdo želi ostati dlje, lahko ostane tri ure ali pa tri dni oziroma se vrača pogosteje. Dobro, hvala lepa tudi gospe direktorici Vangal za ta pojasnila. Očitno je, da je to hiša, da je to dom, ki želi biti odprt in se bo stalno razvijal. Namen je torej, da bi na pregleden način skušali prikazati zgodovino in seveda, kot rečeno, to ni nekončni izdelek, to se bo vse čas razvijalo in bogatilo, veliko je pa duha in duše, za katera tvegamo, da jo bomo v tem trenutku izgubili. Hvala torej za to, da ste spregovorili o koreninah in o prihodnosti. Kmalo se vidimo. Hvala vsem kolegom, da ste sodelovali. S tem smo zaključili to točko. Ostaje nam še ena točka dnevnega reda. Zato lepo prosim, ne odhajajte. Še par minut imamo. Bene, eh, per i pochi colleghi superstiti solo un minuto. Dobro. Poskušali bomo zaključiti v petih minutah, ampak ne želim, da bi vsi zapustili dvorano, čeprav je bila zelo zanimiva ta tema in zelo pomembno je, da bomo imeli obisk tudi pred uradnim odprtjem te hiše evropske zgodovine 16. Eh, novembra. Torej, zadnja točka je moje poročilo glede izvajanja konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s posebnim povdarkom na sklepnih ugotovitvah zbora, odbora Združenih narodov za pravice invalidov. To je zelo pomembna točka. Še prav posebej glede na uh, sklepne ugotovitve, ki jih je sprejel odbor Združenih narodov za pravice invalidov. Kolege bi rada spomnila, uh, da. je eh, Evropska unija pristopila k tej eh, konvenciji 22. januarja 2011 in je bila eh, prva mednarodna organizacija, ki je potrdila to konvencijo. Aprila 2015 pa je odbor Združenih narodov za pravice invalidov predstavil eh, še odprta vprašanja in Evropska unija je pripravila odgovore na ta vprašanja in maja 2015 je bila sprejeta resolucija eh, glede odgovorov na te probleme. Danes bomo spregovorili o sklepnih ugotovitvah odbora Združenih narodov za pravice invalidov iz novembra 2015. Torej, naš, eh, naše mnenje se nanaša na sklepne ugotovitve odbora Združenih narodov za pravice invalidov in pa na uh, odgovore, ki jih je ponudila Evropska unija na zastavljena vprašanja tega odbora. V mojem osnutku še prav posebej govorim o socialnem, o družbenem vključevanju uh, invalidov. Eh, in sicer eh, še prav posebej na izobraževalnem področju, pa ne le na izobraževalnem področju, ampak tudi na področju kulture in športa. Torej tukaj gre za tri različne vidike eh, politike vključevanja. Gre za pravice in ne za možnosti. In sicer gre tukaj za člena 29 in 30. Države članice morajo sprejeti ukrepe, ki bodo zagotovile enakopraven dostop do izobrazbe športa in kulture za invalide. Prejeli smo specifično eh, zahtevo posameznih eh, deležnikov, eh, ki zahtevajo, da bi to vključili tudi v statut evropskih šol. Eh, no, eh, to moramo skrbno spremljati. Potem pa boljša uporaba evropskih strukturnih skladov, še prav posebej eh, evropskega investicijskega sklada v podporo infrastrukturi, ki zagotavlja dostop za invalide. To je potrebno vključiti tudi v naše programe, kot je recimo program Erasmus gre za vključevanje invalidov eh, v vse vidike eh, šolskega izobraževanja. Eh, tukaj govorim tako o otrokih, kakor tudi o odraslih osebah. Potem pa je potrebno zagotoviti boljše in ustrezno izobraževanje učiteljev, kajti pogosto s invalidom te storitve niso na voljo in tudi ni ustreznega dostopa za invalide. Eh, potrebno je zagotoviti podporo v običajnih eh, razredih. In še ena točka, eh, to je mobilnost. Invalidne osebe potrebujejo programe mobilnosti za študente in jih je potrebno v te ustrezno vključiti. pomembno vprašanje pa je tudi sporazum iz Marakeša, ki eh, naj bi eh, omogočil eh, lažji dostop invalidov do digitalnih storitev. poleg tega eh, potrebujemo ustrezno eh, tehnologijo za invalide in boljše ukrepe za boj eh, proti kriminalu na spletu. Pogosto so namreč ravno otroci invalidi tarča tovrstnih napadov. In ta situacija je zares dramatična. In še zadnja točka, prosili smo Evropsko komisijo, da pripravi kampanjo ozaveščanja v povezavi z konvencijo Združenih narodov za pravice invalidov, kajti želimo okrepiti eh, poznavanje te teme. Poleg tega pa morajo tudi invalidi poznati svoje pravice in pa priložnosti, ki se jim ponujejo v Evropi. Torej, povzela sem glavne točke. Seveda sem pripravljena uh, predstaviti tudi predloge sprememb eh, oziroma kompromise, zagotavljam pa boste to storili tudi vi. Rok za vložitev predlogu sprememb je 25. februar do 12. ure. Glasovanje bo potekalo 19. aprila in v odboru Empl, ki je pristojni odbor, je 30. maja oziroma bo 30. maja 2016. Imamo natančno 5 minut, če želite kaj dodati. E, poročevalci v senci so prosili za besedo zaenkrat. Se upravičujem, presedli ste se. Modini Zambratski, McEvans, Frahajen. Ok, prego. Grazie. Um, I think one of the first point... Najlepša hvala. Ena od točk, ki želim izpostaviti, je uh, dober osnutek. Hvala za ta osnutek. Točke, ki ste jih izpostavili, so vse izjemno pomembne. Mislim, da moramo zagotoviti dve osnovni eh, podlagi v tem osnutku mnenja. Najprej krepitev eh, duha konvencije. Glavni dosežek te konvencije je sprememba v kulturi, eh, kako obravnavamo invalide. Ne gledamo več na njih kot na eh, osebe z neko invalidnostjo, ampak Eh, na osebe, ki se pač soočajo z določeno eh, oviro v življenju, zato ker so eh, to invalidne osebe. In to je pomembno upoštevati pri pripravi osnutka mnenja. Še eno bistveno zadevo bi rada izpostavila in mislim, da ste sicer že krenili po pravi poti. Zagotoviti je treba, da izpostavimo v tem poročilu vse pristojnosti tega odbora strinjam se s komentarji v zvezi z obraževanjem, športom in kulturo. Mislim, da imamo eh, še nekaj manevrskega prostora, da eh, te zadeve še bolj jasno izpostavimo v poročilo. Ne bi pa izključila komentarjev, ki se nanašajo na mladino, politiko za področje mladine in eh, na medije. Mislim, da uh, v sklepnih ugotovitvah eh, odbora Združenih narodov najdemo nekaj zanimivih komentarjev. Mislim, da se moramo odzvati na določene eh, stvari. Drugi elementi pa eh, se neposredno nanašajo na naše pristojnosti in tudi o tem je treba govoriti. Eden od bistvenih komentarjev tega odbora je, ta, da Evropska unija ni zagotovila horizontalnega upoštevanja uh, invalidov. Mislim, da je to naš eh, osnovni horizontalni komentar glede na uh, vse vidik, vidike tega odbora. Mislim, da lahko na različne načine prispevamo, naprimer, kar se tiče izobraževanja, športa, medijev in kulture. Tukaj imamo dva različna vidika po eni strani moramo zagotoviti dostop do teh eh, področji, do teh sektorjev za eh, otroke, za invalide. So pa tudi eh, to sektori, ki lahko zagotovijo to spremembo v kulturi. Ugotoviti moramo, kaj je negativnega, kar se dogaja in to je dejstvo, da ni dostopa za invalide. Lahko pa pripravimo tudi predloge za to, kako to negativnost uh, obrniti uh, nam v prid, kako zagotoviti pozitivne uh, ukrepe. Eden od vaših dobrih predlogov je bil ta, da zagotovimo ustrezno uh, izobraževanje in usposabljanje uh, učiteljev in drugih v tej sferi. Mislim, da so to osnovni komentarji, ki sem jih želela izpostaviti eh, danes. Vse pa že veselim sodelovanja z vami, gospa Kosta in z drugimi poročevalci v senci. Mislim, da je to lahko na koncu zelo dobro mnenje o invalidih. Hvala. Najlepša hvala tudi za predloge, ki sem jih že pričakovala, kolega Džambacki. Благодаря ви, госпожо председател, за изготвеното проекто становище по тази тема. Налепша хвала, госпа председница, за вашо представител тега основнотка мнения а, о зело помемни теми о инвалидих. Поздравljam idejo o pripravi a, takšnega poročila skupaj z odborom za zaposlovanje in socialne zadeve. Kolegica Helga Stevens je zelo ambiciozna in a, osnutek pokriva zelo pomembne eh, vidike, ki jih moramo obravnavati tudi tukaj v Evropskem parlamentu. Gre za revizijo obstoječe zakonodaje in eh, to v kontekstu pristojnosti Evropske unije. Vprašanje diskriminacije eh, je prav tako bistvenega pomena. Pri tem je treba upoštevati ženske in otroke, ki so invalidi. Seveda pa moramo mi v odboru za kulturo eh, pokriti naše pristojnosti. Zadevna uh, vodilna odbora sta dva, uh, sedem odborov pa bo pripravilo mnenja. Verjetno bo vse skupaj precej dolgo, uh, je pa res, da moramo izpostaviti tiste naše pristojnosti. To, kar je predstavila gospa uh, Kosta, so dobre smernice za naprej. Pozdravljam uh, tudi poziv k ratifikaciji sporazuma iz Marakeša. Pri tem bomo ustrajali tudi v odboru Juri. Veseli me tudi, da uh, ste predlagali, da bi vse evropske institucije vzpostavile uh, modul za usposabljanje v skladu uh, z ugotovitvami odbora z, uh, Združenih narodov. Mislim, da lahko naredimo še marsikaj, da bi vključili uh, invalide uh, v družbo pravica do izobraževanja, pravica do prostega gibanja, nediskriminacija in eh, dostop do pravnega varstva. Pripravil bom nekaj predlogov sprememb, ne pa preveč. Lepo je Ferajen. Najlepša hvala, kolegica Evans in potem eh, Ferajen. Um, I... Najlepša hvala, gospa predsednica. Strinjam se uh, s kolegoma, to je izjemno pomembno uh, mnenje. Dejstvo, da se devet odborov v parlamentu ukvarja uh, s pripravo uh, Eh, predlogov za to poročilo eh, jasno kaže, kako pomembno je to. Upoštevajte je treba izobraževanje, usposabljanje, šport eh, in tako naprej. Vse, kar pokrivamo v tem odboru. Strinjam se, da je treba pokriti tudi socialne vidike. Disability Wales, ki je krona organizacija v Walesu, obravnava ne invalidnosti kot takšne, ampak ovire za vključevanje in enakost, poskušajo najti rešitve za premostitev teh ovir. In eh, kolegica pred mano je govorila o eni od teh eh, ovir. Eh, zagotoviti moramo neko spremembo v kulturi, v odnosu do invalidov. Dotakniti sem se želela vprašanja interneta, spletnih storitev in tako naprej v mojem volilnem okrožju 38 odstotkov invalidov ne uporablja uh, spleta. V Walesu so bili zato imenovani uh, tako imenovani digitalni šampioni, ki eh, pomagajo ljudem, ki jim pomagajo, da uh, dobijo dostop do interneta in ki na ta način izboljšajo uh, dostopnost tovrstnih uh, vsebin. Uh, to bi lahko eh, upoštevali eh, pri delu mnenja, ki govori o sposabljanju, ki govori o, o zaveščanju. Dotakniti se moramo tudi vprašanja manjšinskih jezikov, ampak eh, zaenkrat se bi tukaj ustavila. So, veselim se že sodelovanja z vami in drugimi. Hvala, hvala tudi za ta predlog, zelo zanimiv je bil. Sabine Verhein. Veliko točk je bilo že izpostavljenih, zato bi se sama osredotočila na eno in sicer na četrto točko v tem osnutku. To, kar zahtevamo, eh, da komisija stori, je komisija že storila. Eh, torej, paziti moramo, da ne bomo zaostajali pri naših zahtevah. Potegajo že pogajanja o eh, dostopu eh, do javnih eh, spletnih strani eh, in zato se že razpravlja tudi o kriterijih v javnem sektorju, ki bodo zagotovili ustrezno dostopnost tudi za invalide. Enako velja tudi za akt o dostopnosti, ki je že bil predstavljen lani ob koncu leta. In Mogoče bomo morali podati svoje mnenje kot odbor za kulturo tudi eh, na to temo, eh, kajti eh, dostop do javnih spletnih strani v, eh, vključuje eh, tudi, eh, tudi televizijske eh, in eh, radijske hiše. Najlepša hvala, kolegi, kajti mislim, da ste mi dali veliko nasvetov. Evropska komisija, želite besedo? nekaj minut, če imamo, potem pa bom zaključila. Um. Najlepša hvala. Želela sem samo povedati, da komisija pozdravlja ta prispevek, pozdravlja osnutek besedila, ki ste ga predstavili. Strinjamo se, da bi morali izobraževalni sistemi odgovarjati na potrebe vseh državljanov, biti morajo vključujoči, eh, še posebej se morajo posvetiti tistim s posebnimi potrebami. Tesno sodelujemo s kolegi znotraj komisije, eh, iz drugih služb komisije. Prispevati želimo k različnim eh, stebrom evropske strategije za invalidnost gre tudi za izobraževanje in vse življensko uh, eh, učenje za invalide. Ena od prednostnih nalog osnutka poročila, eno od tistih področji, eh, pri katerih želimo sodelovati z državami članicami in različnimi deležniki, je kakovostno eh, izobraževanje za vse, tudi tiste s posebnimi potrebami. In temu se brez dvoma posvečamo tudi na evropski ravni. Kot veste, tesno sodelujemo z Evropsko agencijo za posebne potrebe in vključujoče izobraževanje. Ta sledi razvoju dogodkov v državah članicah, tako da poskušamo uh, drug drugemu pomagati in eh, razumeti uh, izzive, ki obstajajo v različnih državah članicah. Ne na zadnje, nekateri ste omenili eh, program Erasmus, plus izboljšati želimo eh, dostopnost in dostop do tovrstnih programov za eh, invalide. Obstajajo posebni pogoji za sodelovanje, kar se tiče finančne podpore za invalide, obenem pa poleg mobilnosti eh, podpiramo tudi druge projekte na terenu, ki jih pripravljajo različni deležniki pripraviti, želimo eh, nekakšen seznam najboljših praks, izmenjati informacije eh, v zvezi s tem izzivom. Hvala. E, Najlepša hvala, hvala vsem tudi Evropski komisiji za te predloge za uh, ta pomembna dopolnila. Zagotovo se strinjam s kolegico Komodini, pa tudi z drugimi, da je potrebno izpostaviti temeljno nečelo. Uh, ki ste ga potem uh, omenili tudi vi. Uh, in uh, sicer uh, gre za temo odstranitve ovir uh, za invalide. Uh, na te osebe ne moremo gledati uh, kot na invalide, ampak moramo poiskati rešitve. To je zagotovo tudi moj pogled na to temo. Seveda sem razmišljala tudi o predlogih sprememb, pozorno pa sem prisluhnila tudi vam potrebujemo seveda vključitev eh, te teme na vseh področjih eh, in eh, pomembno temo predstavlja prostovoljstvo in tukaj govorim o aktivnem prostovoljstvu, pa tudi o vključitvi v kulturno in umetniško področje, govorim recimo o gledališču, v katerem sodelujejo tudi invalidni otroci otroci. E, poleg tega pa moramo seveda podati svoje mnenje, ko e, gre za druga področja, e, ki segajo v našo pristojnost, kar zadeva pogodbo iz Marakeša. Tukaj gre tudi za gluhe in naglušne osebe in pa za slabovidne osebe. Torej tukaj moramo poskrbeti za bolj univerzalno tolmačenje tega pristopa. Podpreti moramo tudi projekte, ki eh, predvedevajo izmenjavo najboljših praks, eh, še prav posebej eh, pa moramo slediti našim programom, kot je recimo Erasmus. Izpostaviti Izpostaviti je potrebno uh, različne teme v različnih državah članicah, kajti uh, situacija ni povsod enaka in razumem tudi uh, eh, prispeve kolegice Ferhajen, dejala je, da so bile določene zadeve že rešene v okviru trialoga, ampak kar zadeva dostop do internet, dostop do interneta in tukaj ne gre zgolj za dostop eh, do spletnih strani eh, javnih uprav, ampak splošni pristop. Eh, tukaj je zanimivo to, kar je povedala kolegica Evan. Seveda, pripravljena sem sprejeti vaše mnenja in pripravljena sem na sodelovanje. Najlepša hvala in s tem smo zaključili z tem intenzivnim dopolnevom. Prisrčno sem zahvaljujem, da ste ostali do konca. Ob 15. bomo nadaljevali, kot veste. In tudi danes nas čaka na strpan dnevni red. In sicer gre za uh, temo kršitve intelektualne lastnine in pa eh, za različna poročila povezana z strategijo za mlade. Hvala lepa in dobro tek.